Ne vas vse lepo pozdravim. Torej, češčino imamo samo v pasivni obliki, to pomeni, da lahko češko govorite, poslušati pa ne morete. Se upravičujem. Sedaj gremo na sedmo točko na dnevnem redu. Razrešnica za leto 2013, splošni proračun Evropske unije.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 že večkrat smo opazili, da Evropska komisija ne prihaja na naše seje, da je odsotna. O tem sem že pisal in pričakujem vaš odgovor. Sedaj bomo natančno spremljali, če se bo komisija v prihodnosti udeleževala naši seji ali ne. Najprej hvala. neobičajnih okoliščinah je komisija običajno prisotna, vendar si bomo vseeno zapisali vašo pripombo in se vam zahvaljujem za to, da ste to omenili. Kot veste, je pripravljalec mnenja gospod Peter Jar. Pristojni odbor je odbor za nadzor nad proračunom. In vsako leto Evropski parlament pravi razrešnico komisiji za zanje proračuna. Zato pristojni odbori Evropskega parlamenta sodelujejo pri poročilu o razrešnici razrešnica potem podpre računsko sodišče, ECOFIN pripravi priporočila, ravno tako pa k njim prispevamo mi. Gospod Jar je pravi strokovnjak za to vprašanje in ga pozivam, da prevzame besedo. Najlepša hvala za opravljeno delo, z veseljem bomo prisluhnili vašemu poročilu o razrešnici za leto 2013. Najlepša hvala, gospod predsednik. Z veseljem bom predstavil mnenje. Začel bom kar z najpomembnejšimi podatki. 9. decembar opovdne je rok za uložitev predlogov sprememb, to je 9. decembar opovdne. Kaj ti? Nič ni tako popolno, da ne bi mogli tega še izboljšati. In še drugič, to je prvič, da naš odbor pripravi takšno mnenje, kar je zelo dobro. Pri poročilo je odbor za nadzor proračuna že pripravil, vendar brez našega mnenja zelo dobro je, da sedaj lahko prisemo tudi mi kajti ta proračun neposredno vpliva na naše kmetovalce. Torej, naj najprej začnem s pohvalo. Obstaja zelo intenziven dialog med odborom za proračun, med komisijo, med računskim sodiščem že od leta 1999. In veliko krat imamo poglavja, kjer je več sredstev in ponavadi v teh primerjih ne pride do napak. Torej, predlagal bi, da bi vzpostavili nov sistem za nadzor nad napakami, naprimer v odboru regij. ali pa v odboru za razvojno pomoč. Imamo še četrto točko. Malce smo presenečeni med razliko med napakami, ki so jih sporočile države šance in ki jih je gotovila komisija. Če je ugotovitev komisije pravilna, kar se nam zdi logično in če države članice na to gledajo drugače in tega ne obravnavajo kot napake in če komisija ugotovi drugačno stopnjo napak, potem vidimo, da bi v naslednjih letih morala ta razlika biti manjša. Zato pa potrebujemo uh, tesen dialog in pogovor med komisijo in državami članice in da ne bo prišlo dvakrat do takšnih napak. Potem imamo še enajsto točko. Na nekaterih področjih se stopnja napake razlikuje v poročilu računskega sodišča in komisije. Obe inštituciji sta to utemeljile s tem, da imata različni sistem in postopek ugotavljanja stopnjo napake. Vendar pa je treba povdariti, da je to za nas zelo težko. Pesimisti vzamejo na več višjo stopnjo, optimisti nižjo. Dobro bi bilo, če bi vsi uporabljali enak sistem oziroma če bi se obe inštituciji dogovorili o stopnji napake za to, da bi politični argumenti postali lažji. In poleg tega bi lahko predlagali, da bi iz eh, prvega stebra premaknili manjše programe. Nažalost je tako, da manjši programi, zaradi katerega koli že razloga, ponavadi poprečno imajo nižjo stopnjo napake. Imamo statistiko iz prvega stebra, ki je za nas zelo pomembna za odbor za kmetijstvo, kaj ti to je v javnem interesu, zaradi tega, ker so tam pač sredstva za kmetijstvo. Pomembno je, da bi potem stopnjo napake povezali z, s tem stebrom. Torej, sredstva, ki so neposredno povezana s kmetijstvom, imajo zelo nizko stopnjo napake, kar je za nas zelo dobro. Potem imamo drugi steber, ker imamo na primer program za delitev mleka in sadja, ki je evropski program, kjer pa smo zabeležili več napak na terenu, lokalno. To pa ni dobro. Zato bi morali zmanjšati birokracijo pri teh programih in jih bolj prilagodili na to, zato da ne bo prišlo do napak. <clears throat> Torej, mi potem priurame dobro pripravimo, v praksi pa se ne izvajajo dobro. Torej, priporočamo manj birokratsko kmetijsko politiko. O tem bomo še razpravljali. Kot veste, birokracija zelo bremeni. Bremeni Brusel, države članice, kmete in pa tudi uporabnike. Zaradi birokracije prihaja tudi do napak in do više stopnje napake. Torej, nismo še našli zdravila proti birokraciji in lahko še vedno trdimo, da trpimo za to boleznijo. Če bomo pa zdravilo znajdli, pa se bomo bolj učinkovito lahko borili proti njem. Imamo nov sistem, ki ni popolnoma ne birokratski, in verjetno bo zaradi tega prišlo do več skriningov v državah članicah. Zaradi tega bo prišlo do težav pri tolmačenju, kaj te javnost se bo spraševala, kaj delajo v kmetijski politiki, zakaj je toliko napak in nepravilnosti. Zato pozivamo države članice, komisijo, zato da bodo skriningi bolj odporni proti nepravilnostim in napakam. Kljub temu pa lahko potrdimo razrešnico za komisijo za proračun za leto 2013. Najlepša hvala, gospod Jar. Sedaj pa damo besedo poslancem za vprašanja in za pripombe. Gospod Roder je prvi. Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil gospodu Jaru za opravljeno delo v prejšnji skupini Alde pozdravljamo. Osnutek za razrešnico imamo pa dve vprašanji. Torej, predlagate, da bi financirali program za sadje in mleko iz drugega stebra na mesto iz prvega. Mar to ne pomeni, da bi zopet prenesli sredstva za kmetijsko politiko na druga področja? Eno je nadzor nad nepravilnostmi in preprečevanje napak, vendar pa kako si predstavljate z praktičnega vidika, da bi centralne programe komisije preložili na agencije? Mi seveda načeloma podpiramo vaše delo, vendar pa bi radi slišali vaše mnenje glede tega. Hvala. Pan posel de Castro, pan posel de Castro, pan posel de Castro gospod De Castro. Sì, anch'io ringrazio. Najlepša hvala, gospod predsednik. Tudi sam se zahvaljujem Petru za upravljeno delo. Poleg tega mislim, da se strinjamo glede njegovih predlogov in priporočil. Birokracija je resnično velik problem in eh, nova SKP bo še bolj birokratična kot prej. Tudi sam imam težave s sedmo točko in to je, da bi manjše programe prenesli na drugi steber, zaradi tega, ker bi cilj tako tudi postal drug po drugi strani pa bi z nacionalne ravni upravljanje s temi programi prenesli na regionalno ravno, eh, raven, kar bi pomenilo še več administrativnih postopkov v moji državi, naprimer, namesto, da bi dosegli ravno nasprotno. In res je, da so težave pri skrinji zelo velike in upam, da bomo lahko poenostavili te postopke. Hvala. Więcej zgłoszeń od pani panów posłów? Ima še kdo željo, da prija do besede? Aha, še nekdo je prosil za besedo. Izvolite. Najlepša hvala. Pozdravljam. Po mnenje poročevalca in mu čestitam. Upam, da bomo o tem lahko razpravljali danes s komisijo, kaj ti potrebujemo kar nekaj izboljšav, tudi glede ozelenjevanja. Imamo kar nekaj razlik med poročiloma komisije in računskega sodišča. In za nas je bilo zelo koristno, če bi odpravili nekaj teh razlik. glede devete točke, da uradniki unije vodijo in upravljajo s plačilnimi agencijami in s programi. Mislim, da bi s tem samo še povečali raven birokracije, tega pa res ne bi smeli doseči.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 ste se lotili te zelo težke zadeve, razrešnice z nastopnje napake v kmetijski politiki? Mi se vedno soočamo v komisiji z dilemo, ki je, da služimo odboru za nadzor nad poročanjem z vsemi podatki, informacijami in potem nas kritizira po eni strani. Poleg tega pa nas tudi vi kritizirate, vendar pa popolnoma eh, drugače. Torej, da imamo preveč birokracije, da je preveč nadzorov in da bodo kmetje zaradi tega trpeli. Zelo pomembno je, da se vaše mnenje in stališče odraža tudi v tem poročilu in da to vpliva tudi na razrešnico. Mnenje vsebuje nekaj zelo kakovostnih podatkov in informacij, kar ste tudi zelo dobro opisali. Predlagal bi nekaj tehničnih popravkov, kar sem že storil z pripravljalcem mnenja gospodom Jarom. Naj pa podam nekaj pripomp glede določenih vprašanj, ki ste jih že omenili v tej razpravi. Četrta točka, ki je omenil že gospod Jar. ko gre za poročanje o stopni napake v državah članicah. Mi v komisiji ne menimo, da to počnejo na lašče v državah članicah, da podajo napačne podatke. Ravno tako menijo na računskem sodišču, vendar pa smo mnenja, da nadzor ni dovolj dober. Zato eh, računsko sodišče obiskuje te države, tudi mi tam eh, opravljamo revizije in eh, odkrivamo nove pomankljivosti in napake v nadzorih, kar pomeni, da poročevanje ni pravilno, vendar pa delo ni zadostno. Zato želimo izboljšati delo, ki ga upravlja države šence in smo z njimi že v stiku glede tega. In še šesta točka na sedma, kjer piše, da bi manjše programe prenesli v drugi steber, iz prvega stebra, kot naprimer program za mleko in sadje v šolah. Gospod Jar, vi ne zahtevate prenosa politike iz prvega stebra v drugi, ampak da bi prenesli finančna sredstva, ki se uporabljajo za računanje stopnje napake v drugi steber. Če gre za prenos stopnje napake, potem pride do težav, kajti mi imamo stopnjo napake, ki jih ima, jo razračunamo v komisiji, ki jo moramo vključiti tudi proračun. Torej imamo stopnje napake za prvi steber, imamo, kjer imamo en sklop proračuna, drugi sklop pa imamo v drugem stebru kjer so neposredna plačila. In potem se komisija mora odločiti glede teh dveh ločenih poglavi in to bi bilo tehničnega vidika zelo težko izvesti, zato tega ne moremo sprejeti. In naslednja točka, deveta točka. In kjer govorimo, da naj bi držav večine agencije vodili uradniki unije po našem mnenju to predstavlja pravne težave, kaj ti mi želimo, da bi države članice lahko potem vplivali na uh, uradnike unije, da naj ti upravljajo splačili držav članic. To pa ne gre. Potem imamo tudi število agencij in komisija želi odpraviti pet odstotkov teh agencij, teh eh, središč oziroma centrov in bi morali premisliti, če je to nekaj takega, kar bi lahko izvedli v tej situaciji. In še tretja točka. Pravljanje s kmetijstvom deluje po načelu deljenja odgovornosti in upravljanja, torej odgovornosti delita komisija in države članice. Komisija da na voljo sredstva preko proračuna, poda predpise in pravila, ki jih potem sprememo preko delegiranih in izvedbenih aktov in potem mora to izvajati država članica. Če bi potem to spremenili, ne bi imeli več ločene odgovornosti, kar pomeni, da bi bila komisija pravno odgovorna tudi za del, ki se izvaja v državah članicah na terenu. In to ne bi bilo prav, ker potem ne bi imeli več nadzora nad izvedbenimi akti. In še enajsta točka različne stopnje napake. Dejstvo je, da uporabljamo različne metode in računsko sodišče poda stopno napake za celotno Evropsko unijo na evropski ravni za prvi in drugi steber. Torej, mi vemo, kakšne stopne napake za neposredna plačila in za različne ukrepe, mi pa to počnemo za posebne agencije in za posebne urade. Zakaj? Zato, da vemo, kje so težave, da bi jih lahko potem rešili. Naš cilj ni, da bi mi podali in ponudili pomoč Evropskem parlamentu za to, da bi dobili razrešnico, ampak da bi konkretno lahko rešili težave, ki jih odkrijemo na terenu, lokalno v državah članicah. Za nas je to inštrument za upravljanje, če si pogledamo statistično metodo in če to delujete na ravni plačilnih agencij, potem se verjetno mislite, da ne bi bilo mogoče, da bi združili vse te metode in da bi to metodo upravljali tudi v računskem sadišču ti dve metodi ne pripeljajo nujno do različnih rezultatov. Mi v komisiji smo razračunali za prejšnje leto 2,2 odstotka stopne napake v računskem središču, pa 2,4 odstotka. Torej, stopna je bila zračunana na, zelo, na drugačen, različen način, vendar pa so bili rezultati zelo blizu. blizu. In še greening. In Novi ukrepi prinašajo negotovost. Komisija se je lotila reforme neposrednih plačil. Imamo 18 zaposlenih na tem posebnem oddelku, ki so tam zato, da skupaj predelajo z državo članico vsa vprašanja v zvezi z izvedbenimi akti in ukrepi. Povratne informacije, ki smo jih dobili sedaj, so zelo pozitivne. In od sedaj do srede naslednjega polletja bo postalo jasno, kakšno je izvajanje teh ukrepov. Države članice so na, uložile na milijone evrov in nekateri so mi dejali, da jih je ta sistem stal 20 milijonov evrov, zato tega ne moremo enostavno prekiniti, ampak moramo nadaljevati z izvajanjem. in skupaj z Evropskim parlamentom smo ugotovili, da v prvih dveh letih ni prišlo do pozitivnih rezultatov in da pozitivne rezultate ugotovimo šele v tretjem letu. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Doktor Jar. Najlepša hvala. lahko povzamem prispevke kolegov in komisije in eh, to lahko oblikujemo v tri predloge sprememb, ki jih bomo pripravili do 9. decembra. Sedma točka gre za prenos eh, manjših programov v drugi steber in mislim, da bomo tukaj oblikovali konkreten poziv Evropski komisiji, da razbremeni iz birokratskega vidika manjše programe, kot je mleko in sadje v šolah. Mleko v šolah je sedaj dosti ceneje kupiti v trgovinah kot če bi jih kupili preko tega programa. To pomeni, da moramo razvremeniti te programe, zato da bomo zmanjšali stopnje, stopno napake. Mislim, da bomo tukaj oblikovali predvsem še deveta točka. Tudi tukaj je zelo pomembno vprašanje plačilnih agencij, ko plačilna agencija vedno znova prejme kritike strani komisije in da v agenciji niso gotovili um, napak, komisija pa je zračunala zelo visoko stopnjo napake, potem verjetno pride do tega, da komisija lahko dovoljenje odzame tej agenciji, torej da agencijo zaprejo. v tem primeru bi, če bi se agencija znašla v situaciji, kjer bi eh, prižgali rumeno luč, ne rdečo, potem bi komisija lahko prevzela vodstvo. Tukaj besedilo ni najboljše in mislim, da bomo skupaj premislili, kako bi to lahko bolje besedili. In še enajsta točka, mogoče lahko tukaj drugače oblikujemo besedilo. Glede stopni napake, ki so jih ugotovili in zakaj je prišlo do različnih stopen napake. Mislim, da lahko tem še premislimo, kako bi lahko to lepše obesedili. Ni nam reč dobro, da mediji upravlja z ličnimi odstotki. To ne prispeva k transparentnosti in preglednosti. Zato bomo to izboljšali. Najlepša hvala. Pogovoril se bom s kolegi, kako bi lahko boljše oblikovali 7. in 9. točko in primisli tudi o 11. točki. Če ima še kdo kakšno idejo. Naj mi to sporoči, do 9. decembra opoldne je še vse možno. Hvala. Če je vse ostalo povedano, ter. Torej, vse smo slišali, kar je bilo zaslišati, torej rok za vložitev priložnosti imamo. Najlepša hvala pripravljalcu mnenja, najlepša hvala vsem, ki ste sodelovali in sedaj gremo na osmo točko zootehniški in genealoški pogoj za trgovino s plemenskimi živalmi in njihovim zarodnim materialom v Uniji ter za njihov uvoz v Unijo. Na tem mestu imamo dva zakonodajna predloga. Namen zakonodaje v Evropski uniji na področju zootehnike je, da uspodbujamo notranji trg na tem področju, se pravi notranji trg pri plemskih, plemenskih živalih in zarodnem materialu. Pri tem pa moramo zagotoviti, da so rejski programi in programi za ohranjevanje vrst zaščiteni. Mislim, da gre za visok cilj, ki ga moramo ohraniti. Drugi predlog pa je bolj tehnične narave. Gre namreč za izbris besede zootehnično, torej zootehnika, v treh obstoječih direktivah. Ta dosje je tesno povezan z pogajanji glede nove uredbe o uradnem nadzoru. Pri obeh primerih je poročevalec gospod Mišel Dantan. Izvolite, predajam vam besedo. Najlepša hvala, predsednik. Ta dva predloga sta dejansko povezana med seboj. In prav zato je najbolje, da jo obravnavamo kar skupaj. Torej na ta način lahko v enotni zakonodaji obravnavamo zarodni material in plemenske živali. Torej, v prihodnosti potrebujemo čim bolj, čim bolj gotove in zanesljive informacije glede zarodnega materijala in njegove identifikacije. V predlogu komisije imamo nekaj predlogov opredelitev. Sam pa mislim, da moramo terminologijo v tem dosjeju malo bolj osko zastaviti, zato da bo bolj jasna. Predvsem mora biti jasno, za kakšno časovno obdobje gre v tem predlogu. Različni člani odbora so mi že podali svoje mnenja, ki so se precej razlikovala. naprimer vzpostavljanje in vzdrževanje um, raznih genealoških in rejskih knjig v Evropski uniji poteka v skladu z svetovnimi globalnimi standardi in to moramo umestiti v ta kontekst, če želimo, da bo naš predlog smiseln. Seveda pa potekal na to temo tudi trialog, in do konca naslednjega tedna naj bi imeli prve zaključke tega tri trialoga. Naše predloge moramo torej nekako vključiti v predlog zakonodajnega akta, ki je zadeven na tem področju. Rad bi tukaj upozoril na eno stvar, namreč zanesljivost podatkov. To je pomembno predvsem, ko želimo izboljšati genealoške informacije in torej informacije o zarodnem materialu. Vse plemenske živali imajo določen indeks, ki se razlikuje od države do države, je pa primerljiv. Torej, od tega indeksa lahko vidimo, da žival prihaja iz določene države in kakšen je, kakšno je njeno eh, genealoško kakšna je nagonološka podlaga. Torej, oseba v Nemčiji, ki sprejme takšno žival, lahko iz teh podatkov razbere veliko informacij in zato potrebujemo primerljivost teh standardov in določenih eh, podatkov, ki jih lahko razberemo glede genealoških značilnosti živali. Torej, resnično mislimo, da potrebujemo zanesljive informacije tako za proizvajalce, kot tudi za kupce. Mislim, da predvsem kupci morajo imeti vse informacije na voljo. Parlament je bil malo skeptičen glede delegiranih, um, delegiranih um, moči in tega, kar lahko z delegirano zakonodajo spreminjamo. Seveda mora imeti komisija do neke mere proste roke, ampak to tudi pomeni, da mora uporabiti delegirane akte, ko mora spreminjati zakonodajo glede plemenskih vrst, ki pa niso osnovne, največje v Evropi. Morda bo prišlo do neke manjše podvrste, naprimer piščancev v eni državi in zato ne potrebujemo vseobsegajočo evropsko zakonodajo za takšno podvrsto. Dovolj bo, če sprejmemo delegirane akte v tem primeru. Rad bi se zahvalil vsem kolegom, ki so sodelovali pri pripravi tega predloga. Prejel sem tudi veliko komentarjev članov odbora, ki jih še nisem prebral in predelal, ampak to bom vsekakor storil. Vem, da gre za zelo tehnično vprašanje, ampak vseeno mislim, da je pomembno. Hvala. Najlepša hvala. Odpiram razpravo glede te točke. Izvolite, gospod Felon. Ah. Oh. Hm? <laughs> Pas de souci. Euh, donc vous nous proposez la mise en place d'un nouveau règlement euh, propre à la zoothérapie. Govorimo o novi zakonodaji na področju zootehnike, ki bo zamenjala določene zakonodajne akte, ki že obstajajo. Poskušal bom na kratko komentirati. Po mojem mnenju je pomembno da imamo zakonodajo na evropski ravni, ampak zakonodaja glede konjev in ovac bi, bilo, bi bila morda neprimerna in bi prekinila določene ukrepe, ki smo jih že sprejeli na nacionalni ravni. Mislim, da bi bilo potrebno pomiriti skrbi določenih eh, živinorejcev, ki imajo manjšo število živali ki jih morda v drugih državah ni. Mislim, da bo s to novo zakonodajo prišlo do več privatizacije. Resnično menim, da bo ta predlog še en korak naprej k večji privatizaciji celotnega sektorja živinorejem. Prav zato mislim, da bi bilo dobro spremeniti del trenutne uredbe, predvsem bi bilo dobro izbrisati celoten osmi odstavek. Najlepša hvala. Hvala, gospod Brbega. Uh, Najlepša hvala. Za začetek bi se rad zahvalil gospodu Dantanu za te pojasnitve glede omenjenega dosjeja. Oziroma glede teh dveh povezanih zakonodajskih aktov resnično cenim njegovo delo, pa tudi ta pristop, ki želi združiti različne zakonodajne akte, ki imajo določene določbe, ki so obvezujoče za države članice. Kar se tiče uradnega nadzora na področju zootehnike, no, to bo sedaj v rokah pristojnih organov. tem se bodo ukvarjali pristojni organi za, na področju zootehnike v vsaki državi. Besedilo spoštuje glavna načela Evropske unije, ampak opazil sem, da bi na enem področju lahko prišlo do določenih težav, predvsem kar se tiče razkoraka med eh, novejšimi državami članicami. Rejci in rejske organizacije so namreč na različnem, v različnem položaju v različnih državah. V novih državah članicah imajo verjetno manj sredstev, njihovi rejski programi tudi niso tako napredni in mislim, da bi morali to pri našem predlogu upoštevati. S pomočjo gospoda Dantana bi lahko to smiselno vključili. Če pravilno razumem, govorimo o dveh poročilih. In komisija je upoštevala to, kar si želijo um, živinoreci. Namreč, da bi ta dva zakonodajna predloga združili v en zakonodajni akt, ki ga bo bolj preprosto upoštevati in tudi razumeti. Prav zato se zahvaljujem Evropske komisiji za ta pristop. Mislim, da gre za zelo dober in smiseln pristop. Še posebej pa se zahvaljujem gospodu Dantanu za vsa pojasnila, ki mi jih je podal v preteklosti in se veselim sodelovanja v prihodnosti. Najlepša hvala. Gospod Ferele, izvolite. Hvala in hvala tudi gospodu Dantanu za uvodne izjave. Gre za zelo tehničen dokument in seveda je to tudi zelo napreden dokument. Imam nekaj začetnih komentarjev, ki bi jih rad podal. Komisija trdi, da ni prišlo do večjih sprememb, ko, se, ko so se združile te posamezne, um, posamezni predlogi. Ampak zdi se mi, da bo prišlo do dejanskih vsebinskih sprememb za rejske organizacije pri uradnih nadzorih, ki bodo izvedeni, bo več transparentnosti in to je zelo dobro. Imamo pa nekaj pomislekov glede okvira uradnih nadzorov. Namreč ne bi bilo dobro, da postavljamo prevelike zahteve za kmete in da imamo tukaj podvajanje zakonodaje in podvajanje zahtev. Pri skupini Alde smo tudi malo zaskrbljeni glede količine delegiranih aktov, ki jih lahko sprejme komisija. Tukaj bi si želeli, da to ni mogoče sprejeti brez nekakšnega potrditve strani Evropskega parlamenta. Upam, da bomo lahko to nekako spremenili v besedilo. Lahko pa bi prišlo tudi do določenih težav pri opredelitvah. Beseda breed, torej reja, lahko pomeni različne stvari v različnih državah. Tukaj moramo biti zelo pozorni, da ne bomo živinorejcem povzročili večjih težav, kot si to želimo. Namreč z združevanjem teh predlogov želimo poenostaviti pravila in jih narediti bolj jasna. Torej, ne bi bilo smisla, smiselno, da te stvari sedaj zavržemo za napačnimi opredelitvami. To bi bilo vse. Hvala. Najlepša hvala. Izvolite, gospa Šrajer. Hvala. Veliko organizacij ima na tem mestu pomisleke in rada bi podala določene vprašanja in zaskrbljene pomisleke, ki so jih kolegi, ki so, so me kontaktirali, podali. Struktura organov, ki imajo. Samo trenutek, očitno prihaja do težav pri tolmačenju iz francoščine. Te vitale iz francoščina, no. mesta iz francoščina. Se upravičujem, očitno se bomo nekako sporazumeli. Mislim, da je pomembno, da podam ta vprašanja in da se o njih pogovarjamo. Torej, prišlo je do sprememb pri rejskih programih in rejskih organizacijah v določenih državah članicah. Nekatere spremembe so bile izvedene v določenih državah, v drugih pa ne. Ali obstaja tukaj določena mera fleksibilnosti in kakšna je ta meja? Kakšni so, kakšni so načrti pri rejskih programih za prašiče? In zanima me, ali je mogoče, da bodo da bo zakonodaja, kar se tiče reje prašičev in reje goveda, da se bo ta zakonodaja razlikovala. Ali imamo dovolj fleksibilnosti na tem področju? Poleg tega pa je tudi tukaj še to vprašanje zarodnega materijala in genetskih pogojev. Namreč ni nujno vedno mogoče v celoti identificirati genealoških pogojev. Če bomo tukaj resnično zapisali kriterije, potem moramo premisliti, da bodo ti kriteriji tudi jasni. Namreč zakonodaja mora biti takšna, da bo vsem jasna in tudi lahko izvedljiva. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil gospodu Dantanu za vse, kar nam je povedal. Hvala pa tudi komisiji za ta predlog. Mislim, da je ta predlog ključnega pomena ne le za Evropo, temveč za celoten svet. Gre za zelo tehnično vprašanje. Tukaj govorimo o živinoreji, o genetskem napredku in tako naprej. Genetski napredek lahko dosežemo le z ustrajno selekcijo in z izpopolnjenim rejskim programom. Tukaj seveda pride do veliko težav pri izvajanju teh programov v posameznih državah članicah. Mislim, da potrebujemo večjo harmonizacijo rejskih knjig in registrov v državah članicah. Nujno potrebujemo zagotovila za živinorejce, ko kupujejo neko žival. Biti morajo prepričani, kakšna je zgodovina in genealoška predispozicija te živali. Na ta način omogočamo zaščito za naše vrste in na ta način bomo pridobili tudi varnost za prihodnost. Hvala. Najlepša hvala, gospod Buda. E, sedaj pa komisija. Gre za DG Sanko, ki ga predstavlja gospod Fangot. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Čisto kratek bom. Mislim, da je predlog relativno jasen. Gre za prenovito obstoječe zakonodaje, ki obstaja že več kot 30 let. Pri tem pa moramo seveda upoštevati tudi motivacijo, da bi naredili zakonodajo boljšo in bolj preprosto. Upoštevati pa moramo tudi določene sodne primere, ki so se pojavili v prejšnjih letih. Želimo torej zagotoviti, da lahko rejske organizacije bolje delujejo v notranjem trgu. Torej, govorimo o trgovanju z plemenskimi živalmi in hibridnimi plemenskimi prašiči v notranjem trgu čisto krvna žival v eni državi mora biti prepoznana kot ista čisto krvna država, eh, žival v drugi državi. Naprimer, nek plemenski kon mora biti prepoznan kot enak v Franciji, Belgiji in drugih državah Evropske unije. Zagotoviti moramo, da je mogoče čisto krvne plemenske živali prepoznati in da zaščitimo njihovo rejsko vrednost v vseh državah. Prav zato moramo zagotoviti pravice rejskih društev v posameznih državah. Kolegi so omenili tudi uradni nadzor. Res je, uradni nadzor ne poteka neposredno na živalih, ampak na rejski organizaciji, ki sama opredeli, kaj je plemenska žival. Naš namen ni, da bi tukaj, v tej zakonodaji ali pa v eh, zakonodaji držav članic zapisali, kaj točno je posamezna plemenska žival. Ne, to storijo rejske organizacije v svojem rejskem programu. Seveda pa želimo zaščititi tudi redke vrste in um, genealoške značilnosti vrst v Evropski uniji. Torej, zelo zadovoljni smo z našim sodelovanjem z gospodom poročevalcem in upamo, da bomo uspešni tudi v prihodnosti. Hvala. Najlepša hvala. Gospod Dantan, izvolite. Za začetek bi se rad zahvalil vsem kolegom, ki so sodelovali v tej razpravi. Najbolje je, da ne zapletamo stvari, ampak da jih čim bolj pojasnimo. Mislim, da bi bilo napačno, če stvari zapletemo preveč. V zadnjih 30 letih smo videli različna besedila, ki so, imeli, ki so sebovala različna pravila in značilnosti za posamezne vrste. No, mi ne želimo odpraviti teh kriterijev, ti so odvisni od držav članic. Ampak vse rejske organizacije imajo podoben cilj, namreč želijo zagotoviti transparentnost in prepoznavnost njihovih podatkov. Zelo zanimivo bi bilo v okviru Evropske unije, pa tudi zunaj tega okvira, videti, da lahko izkoristimo naš potencial, da lahko rejske organizacije izkoristijo našo, um, to našo prednost, da imamo veliko vrst, ki so zaščitene in ki so zelo kakovostne. Prisluhnil sem posameznim vprašanjem in komentarjem, tudi kar se tiče plemenskih prašičev. Vemo, da gre pri tem za posebne vrste rejskih organizacij, ki niso podobne kot tiste pri govedu ali drobnici. Ogledali smo si, kako bi lahko spremenili opredelitev vrst. Namreč kasneje se lahko zgodi, da ne bomo pri, imeli pravilno, pravilne opredelitve, kar bi lahko povzročalo težave. Vprašanje je tudi, kaj se je zgodilo z reformo SKP in kako smo to eh, spremenili. Mislim, da je bilo že takrat težko najti nekakšno um, soglasje na tem področju. Hvala. Najlepša hvala. Torej, sedaj smo zaključili za to točko dnevnega reda. Rad bi se zahvalil vsem, ki so prispevali k razpravi. Sedaj pa nadaljujemo z točko 10 na dnevnem redu gre za poročilo o sektorju sadežev in sadja in zelenjave. In poročevalec je gospod Melo. Smo odbor, ki je pristojen za to. Poleg tega pa imamo tudi mnenje um, odbora za proračunski nadzor in za razvoj. Danes je prvi, prva izmenjava mnen glede tega, poročila na lastno pobudo. Govorili pa bomo o operativnih skladih v tem sektorju, seveda v luči reforme iz leta 2007. Gre za odziv parlamenta na poročilo, ki ga je pripravila Evropska komisija na isto temo v marcu. Poročilo komisije je v bistvu naredilo pregled situacije, glede na to, da je od leta 2007, ko je potekala reforma, preteklo že nekaj let. Ta reforma je izboljšala situacijo na terenu. In skupna vrednost proizvodnje sadja in zelenjave v Evropski uniji se je dvignila. delež organizacij proizvajalcev, ki sodelujejo pri operativnih skladih, se je prav tako zvišal. Komisija torej ugotavlja, Torej, očitno prihaja do nekaj tehničnih težav z mikrofonom predsedujočega. Organizacije producentov. Ostatnia reforma WPR wprowadziła jedynie... Reforma SKP je naredila le manjše spremembe na področju zakonodaje sadja in zelenjave. Te so večinoma zapisane v uredbi za enotno sud. Komisar Hogan je jasno povedal, da želi poenostaviti režim sadja in zelenjave in to v prvem letu svojega delovanja. Torej, povedal je, da želi to temo obravnavati čim prej. To pomeni, da se bomo s tem vprašanjem spopadali še večkrat v prihodnosti. Sedaj pa predajem besedo poročevalcu, gospodu Melu. Izvolite. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ne bom govoril predolgo. Raje namreč prisluhnem kolegom, da slišim njihova mnenja, ki bi jih rad vključil v poročilo. Zelo dobro poznamo, kakšne je stališče, kakšen je predlog komisije. Zato ne bom tukaj dolgočasil kolegov. Predlogi komisije so utemeljeni razen nekaterih posameznih točk. Ta situacija ni enaka v vseh 28 državah članicah. V nekaterih primerjih so ukrepi že izvedeni in so dosegli zelo dobre rezultate, v drugih primerjih pa pa bi organizacije morale biti bolj učinkovite. Obstaja veliko študij opravljenih na tem področju. Raven organizacije, poprečna raven organizacije v Evropski uniji je približno 43 odstotkov. Vendar pa, kot sem že povedal, je situacija zelo raznolika. V nekaterih državah je organizacija na zelo visoki stopni, na drugih pa, v drugih pa ne tako zelo. V skupnosti je stopnja organizacije Evropske unije zelo nizka. V praksi imamo sektor sad in zelenjave nekaterih državšenskih, ki ne prejema nobene pomoči iz, od Evropske unije. V drugih državah članicah pa je ta sektor eh, zelo krhek zaradi nihanja cen na trgu, zaradi podnebnih sprememb in naravnih katastrof. Proizvajalci bodo bolj nagnjeni k temu, da se organizirajo, če bodo zaradi tega imeli kakšne prednosti pri svojih prihodkih. Treba je tudi povečati konkurenčnost in pa tudi zmogljivost eh, gospodarskih organizacij. Zato bi mogoče bilo bolje, da bi ukrepili sistem za upravljanje s krizo, poenostali sistem za dano vrednost in da bo ta sistem postal bolj enostaven in manj birokratski. imamo zunani trg, ki je zelo globaliziran, ki, eh, kjer imamo različne gospodarske tokove in eh, dogodke, ki vplivajo na cene, kar je dosti bolj. Vedno bolj pomembno za notranjo ureditev in organizacijo trga. To pomeni, da moramo imeti organizacije, ki ne bodo trpele zaradi prekomernega bremena birokracije in da administracija in prava držav članic in organi ne bodo imeli težave pri izvajanju nadzora. Ne gre za posebno temo tega poročila. Imamo posebno poročilo Unfair Trading Practices, torej nelojalne tržne prakse, ki je v obravnavi v odboru IMKO. Ta sektor ne moremo primerjati z drugim sektorjem. Ta sektor je dosti bolj ranljiv in je predmet pogajanja dogovora med kmetovalci. Imam tudi nekaj vprašanj za komisijo, ki bi lahko razložila eh, nekaj vprašanj. Govorimo o podatki z leta 2008 in 2010, torej podatki niso najbolj ažurni. Zanima me, če ima komisija kakšne bolj ažurne podatke, ki so dobili pred kratkim kako bi lahko okrepili stopno organiziranosti še posebej v regijah v državah članicah, kjer je ta stopna zelo nizka. Misli komisija, da je to dobro, da ustanovimo nove organizacije ali da bi okrepili že obstoječe organizacije. Rad bi tudi vedel, če je organizacija odvisna od tega, če so organizirani tudi pogajalci na drobno. Kako bi lahko dali več moči, pogajalske moči, proizvajalcem? Inštrumenti za upravljanje s krizo niso zadostni. Kako bi lahko izboljšali to situacijo? Tudi cili za raziskave in izobraževanje nimajo dovolj podpore v državah članice, kako bi lahko tudi to izboljšali. In še vprašanje poenostavljanja. Mislite, da komisija ne meni, da je ta sistem upravljanja preveč kompleksen, kako bi lahko poenostavili ta sistem? In če prekomerna birokracija izhaja iz nacionalnih zakonodaj ali iz skupnostne zakonodaje in kako bi lahko komisija izboljšala kriterije za ocenjevanje nacionalnih strategij. Tukaj bi zaključil gospod predsednik. Rad bi predvsem prisluhnil kolegom iz političnih skupin, kot tudi od komisije. Najlepša hvala. Hvala lepa. Zdaj pa bomo upravili izmenjavo mnen. Pospa dolajera. Dolajer. Hvaliva gospod. Eh, predsednik, mislim, da bi morali ostati v pravih okvirih. Gre za sveže sadje, to je sadje, ki se hitro pokvari, ki ga težko skladeščiti ki se običajno porabi brez predelave. To so torej osnovni pogoji. Imamo 50 različnih proizvodov, 35 eh, sort eh, zelenjave, 50 eh, sort sadja. No, to kaže na raznovrstnost in na različne značilnosti. In tukaj rešitev tudi ne more biti enostavna smo v sektorju, kjer so pričakovanja zelo različna, prav tako tudi način delovanja, lokalna proizvodnja, ekološka proizvodnja, imamo pa tudi izvoznike, velike izvoznike. In ta sektor se sooča s konkurenco izven Evropske unije, ki tudi ni ravno šipka. Zato moramo okrepiti proizvajalce in njihove organizacije, ampak kot eh, pridrvalka sadja menim, da to ni edina rešitev. Imamo celo vrsto omejitvenih faktorjev, ki omejujejo vzpostavljanje organizacij proizvajalcev. Pri nekaterih je eh, se kar čudimo, naprimer pri delovanju neorganiziranih proizvajalcev. Tukaj se vzpostavlja tudi nevarnost iz gube javne pomoči, ampak eh, organizacija proizvajalcev ni nujno univerzalna rešitev za vse razmere, čeprav je seveda to najpomembnejša oblika za okrepitev vloge pridelovalcev. No, tukaj moramo seveda upoštevati in eh, spodbujati delovanje vodilnih eh, podjetij na tem področju, moramo seveda okrepiti sodelovanje med različnimi eh, elementi v tej verigi. Najboljše je zadeve urediti optimalno. To pomeni, da moramo dati več moči v roke pridelovalcev in spodbujati pri organiziranju, seveda pa treba vključiti tudi neodvisne proizvajalce. V Evropski uniji imamo velike neodvisne eh, pridelovalce in če želimo spodbujati eh, prodajo, potem moramo, moramo vključiti vse akterje v tem sektorju. Kolega Melo je prav tako omenil, da govorimo o obdobju 2008-2010. Zdaj pa je leto 2014 in predvsej časa je poteklo teh podatkov, tako da je nujno treba te podatke posodobiti. Vprašanje organiziranosti je tudi vprašanje tega, Kakšna je podpora pri izvajanju operativnih eh, programov? Prav tako mora biti v središču pozornosti interes eh, proizvajalcev, treba je znižati proizvodne stroške, treba je določiti više cene proizvodov. Vprašanje konkurenčnosti seveda niso del tega poročila, vendar sem prepričana, da moramo pri predelavi te zakonodaje upoštevati tudi zakonodajo, ki ureja konkurenčnost. Tako da vključimo ne samo organizacije proizvajalcev, ampak tudi velike neodvisne proizvajalce v posvetovanje. Ni dovolj, da se gremo v makroekonomijo, moramo delovati tudi na mikroravni, kajti tam bomo našli najboljše rešitve. Imam še vprašanje za komisijo na koncu. V zaključkih je komisija predvideva določene možnosti. Mogoče bi lahko glede tega izvedeli nekaj več podrobnosti. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospod Ebdus je naslednji. No, hvala lepa, gospod eh, predsednik. Strinjam sem eh, vsem, kar sem doslej slišal še posebej s tem, da imamo zelo velike razlike med regijami v Evropi, ogromne razlike med eh, posameznimi državami članicami. To je neizpodbitno dejstvo. Tudi vi ste se vprašali, kaj je pravzaprav v cilj te ureditve. Menimo, da moramo o zadevi resno premisliti mislim, da bi se morali stvari lotiti popolnoma na novo. Delovati bi morali drugače, ko gre za subvencije proizvajalcem. Vsi se zavedamo, da je treba zadeve poenostaviti. Sej ne gre, da bi moral vsak pridelovalec vsak dan uh, samo pisovati zadeve v svoje poslovne knjige, po mojem mnenju. Je treba celoten sistem postaviti na novo. Ko gre za podpore in subvencije. Zato se še enkrat sprašujem, kaj pravzaprav želimo s tem doseči. Kaj je naš cilj? Hvala lepa. Dziękuję pan poseł Kaputo. Hvala lepa, gospod Kaputo je naslednji. Eh, grazie, predsednik. Eh. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. To je zelo pomemben zakonodajni akt, kar so povedali tudi moji predgovorniki. Treba se je nekako uživiti v to panogo, zato da bi lahko razumeli, kako pomembno vlogo tukaj igrajo organizacije proizvajalcev. To sem ugotovil tako kot eh, poročevalec. Tako kot poročevalec sem ugotovil kritične točke v tem, kar predlaga komisija. In v naslednjih eh, tednih eh, nam mora uspeti nekatere stvari še spremeniti. Predvsem potrebujemo bolj aktualne statistične podatke. Organizacije proizvajalcev na področju obdelovalcev sadja in zelenjave. Eh, stopnja organiziranosti je dokaj nizka v mnogih eh, državah Evropske unije, sploh pri manjših eh, pridelovalcih. Tudi površine niso posebno velike pri pridelovalcih in ti mali pridelovalci tudi nimajo nekega profesionalnega menižmenta ker so seveda slabosti. Med državami članicami so res velike razlike, kar zadeva stopnje organiziranosti. Na to vplivajo različni faktorji. Najpomembnejši faktor, ki preprečuje organiziranost, so ti kompleksni postopki, ki so trenutno potrebni za to, da eh, nekoga sploh eh, priznajo kot organizacijo prizvajalcev. To je problem, ki ga bo treba rešiti. Če želi biti določena organizacija, proizvajalcev priznana kot taka, mora biti postopek, da do tega pride bistveno poenostavljen. Imamo tudi kompleksna pravila, naprimer na področju, kateri kriteriji veljajo za to, da lahko eh, dobimo določene podpore in nadomestila in povračila, pri čemer lahko države članice izplačujejo nacionalne subvencije, ki se potem eh, povrnejo strani Evropske unije vendar so vse to zelo zapleteni postopki. Instrument pa se zelo redko uporablja ali relativno redko. Imam tudi instrument za preprečevanje kriz oziroma za delovanje v primeru krize. Tudi tega proizvalci ne uporabljajo prav veliko. Tudi dostop do, tega, do teh instrumentov je bil doslej zelo omejen. V nekaterih eh, državah je tako, da so operativni programi zelo skromni in sploh ne pripeljajo do izboljšanja trženja proizvodov. Prav tako ni poskrbljeno za koncentracijo ponudbe, kar je seveda v končni fazi slabost eh, proizvajalcev v celotni verigi. Mislim, da bi bilo treba tukaj obrati novo, nove poti. Kar je omenil tudi moj predgovornik. Nekako moramo misliti tudi na neodvisne proizvajalce. Zdaj pa še nekaj specifičnih eh, zadev. Kakšni so prioritetni cilji? To je prvo vprašanje, ki si ga moramo zastaviti. Predvsem mi je to treba podpreti s številkami. Kako je sploh eh, mogoče natančno izračunati in oceniti rezultate teh operativnih, operativnih programov in kako poskrbeti za to, da okrepimo splošno konkurenčno sektorja pridelave sadja in zelenjave. Sveda moramo opraviti tudi oceno, preveriti je treba nacionalne strategije, sploh v tistih primerjih, kjer rezultati močno odstopajo od, od zastavljenih ciljev. Partnerstva partnerstva z najpomembnejšimi akterji je nujno treba vzpostaviti, kot tudi poskrbeti za ustrezno upravljanje operativnih programov zaradi doseganja strateških ciljev. To je seveda treba koordinirati z drugimi instrumenti, ki so na voljo na nacionalni in regionalni ravni. Poenostaviti moramo evropska pravila, jih harmonizirati, spremeniti moramo tudi minimalni prak eh, število članov takšne organizacije, ki je potrebna za priznanje. Prav tako moram razvijati inovativne instrumente, naprimer Evropsko partnerstvo za inovacije. Predvsem pa je prednostna naloga, da poenostavimo upravno breme, torej birokracijo in birokratske postopke. Zakaj pa je potrebna podpora vlade? Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Andrej. Mišel prezident, no bo došlo za držaj tedi. Hvala lepa, gospod predsednik. Eh, veliko smo že slišali od eh, predgovornikov. Najprej bi se tudi jaz zahvalil za odlični osnutek poročila. Sektor pridelovalcev sadja in zelenjave je v krizi, v večini držav članic je tako. Ugotavljamo, da se v pripravi reforme ni kaj veliko spremenilo pri intervencijah v tem sektorju. Slišali smo že, da ta sektor ni dovolj močno organiziran, kar jasno kaže na to, da imamo pomanjkanje sredstev in da mnogi proizvajalci ne morejo priti do eh, podpore zaradi slabe organiziranosti. Seveda pa potrebujemo aktualne informacije, zato da bi lahko prišli do pravih zaključkov. Vse skupaj že kaže, kako kompleksen je ta sektor. Vidimo tudi različne oblike organizacije, imamo poklicne organizacije, imamo tudi majhna podjetja, ki so najbolj na odaru in tudi nimajo velikega vpliva. To velja tudi v tem sektorju. Podpore, ki se ponujajo, dobivajo največji predelovalci 70 odstotkov. 70 odstotni delež je takšnih velikih podjetij. Seveda je treba vzpostaviti povezave. Bi pa postavil komisiji vprašanje. 49. Kako lahko izboljšamo privlačnost teh eh, organizacij proizvajalcev. To je po mojem mnenju temeljna eh, tema, kako lahko potem izboljšamo tržno vrednost eh, teh organizacij. O tem so govorili tudi drugi. Gospod Kaputo je govoril o instrumentih za preprečevanje in obvladovanje kriz. Tukaj imamo zelo dobre, konkretne predloge tudi strani komisije. In končno še nekaj, o čemer smo nekaj že slišali, gre za ta celoten eh, birokratski aparat, vse skupaj je treba poenostaviti. Seveda moramo delati na tem naprej, vendar je treba poenostaviti zakonodajno na tem področju, če želimo zagotoviti, da bo delo v naslednjih letih olajšano. Gospod Donpon. Lepa, gospod predsednik. Poročilo je že nekoliko starejšega datuma ampak zajema podatke, ki jih ne smemo zamučati. Tukaj imamo gotovitev, da se organiziranost pridelovalcev zmanjšuje v Evropski uniji in ta gotovitev je po mojem mnenju žalostna. Obdobje 2008-2010 je obdobje, v katerem je kupna moč še rasla v Evropski uniji. In če kupna moč raste, potem se izboljšuje tudi kakovost eh, prehrane. Vendar pa nam ni uspelo ustrezno zadovoljiti potrebe na notranjem trgu in prišlo je do izgub. To pa sta bila dva ključna cilja ob reformi skupne kmetijske politike. Poročilo tudi jasno kaže, da se ravnoteže ni spremenila. Tisti, ki so bili 2-7 dobro organizirani, so danes še vedno, tisti, ki pa niso bili dobro organizirani, danes tudi niso bolje organizirani. In tudi instrumenti niso bili primerni za reševanje eh, posameznih eh, problemov. krizni management z eh, majhnimi organizacijami in proizvajalci je v bistvu neučinkovit instrument. To so zadeve, ki zahtevajo dolgoročno delovanje, dolgoročne ukrepe. Ko smo preverjali skupno kmetijsko politiko in njeno reformo v Evropskem parlamentu, smo opozorili tudi na to, da je treba spodbujati organizacije proizvajalcev, da bodo postale bolj močne. Slišali smo tudi željo po poenostavitvi instrumentov podpore, ampak ta nova politika še ni začela veljati. Koliko vem, vsa besedila še niso objavljena, še ne veljajo. Mi smo že v reformi, reformi, čeprav niti ne moremo potegniti zaključkov iz tega, kar smo že reformirali. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Oropi. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Hvala poročevalcu. Tema je zelo zanimiva, kot tudi dejstvo, da po letu 2007, po reformi, situacija ostaja enaka. Ta program torej ni bil učinkovit, ni prinesel željenih rezultatov. Če imamo danes samo 43 odstotno organiziranost proizvajalcev, ki so vključeni v organizacije eh, proizvajalcev. V Litvi praktično nimamo nobene organizacije proizvajalce. In ko sem to videl, sem mm, poskušal ugotoviti, zakaj eh, je tako. Te organizacije proizvajalcev načeloma bi načeloma morale biti koristne. Ampak, ko sem se pogovarjal z tistimi, ki so že člani takšnih organizacij, eh, sem ugotovil, da si sploh ne želijo novih članov. Mogoče bi morali podporo tem organizacijam proizvajalcev pogojevati tudi s prijemom novih članov. Zdaj smo v nekem začaranem krogu ko velike organizacije ne sprejemajo novih članov, mali eh, pridravalci pa ne morejo organizirati svoje nove organizacije. Obstoječa, če organizacije nime razlogov za to, da bi sprejemali nove člane, zaradi tega, ker so že zelo močno udeleženi na trgu in imajo močno pozicijo v pogajanjih eh, z malo prodajo oziroma z trgovci, kar pomeni, da moramo o tem problemu bolj temeljito razmisliti. Predvsem o tem, kako spodbuditi sprijem novih članov v organizacije proizvajalcev, tako da bomo lahko dosegli neke rezultate. Treba razmisliti o konkretnih ukrepih za spodbujanje zanimanja za sprejemanje članov v organizacijah proizvajalcev. Kar pomeni, da je treba organizacije proizvajalcev prilagoditi tudi posebnostim posameznih držav in regij, ki te situacije so namreč zelo različne. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Dorfman. Hvala lepa, gospod uh, predsednik. To negativno vzdušje, ki ga tukaj čutim, uh, ni nekaj, kar bi podpiral. Uh, Organizacije proizvajalcev so prostovoljna ponudba, ki smo jo spostavili, ki jo imajo pridelovalci sadjen zelenjave na voljo. Sami proizvajalci imajo dovolj lasne odgovornosti, da se lahko odločajo, ali bodo izkoristili to možnost ali ne. Če rečemo, da v zadnjih letih nismo napredovali pri stopnji povezanosti organizacij eh, proizvajalcev, vprašanje je, A je to zato, ker zakonodaja ne deluje, ker zakonodajni ukvir ne deluje, ali pa so za to drugi razlogi? Mogoče ljubo v določenih delih Evrope sploh ne obstaja neka kultura povezovanja in se proizvajalci preprosto nočejo povezati med seboj. Sam prihajam iz regije, kjer eh, se proizvaja 15 odstotkov jabolk, 1,5 eh, milijard kilogramov, to ni malo. Leta 2007 je. Eh, te, ta jabolka prodajajo še 40 subjektov, danes eh, je takih subjektov samo še, so še samo trije, zaradi tega, ker je prišlo do koncentracije, do organizacije. Brez tega instrumenta do tega ne bi prišlo. In te tri organizacije imajo seveda zdaj močan položaj na trgu in tudi močno pozicijo do velikih akterjev na trgu, velikih eh, verik samopostrežni in podobno. In to smo želeli doseči. Kolegice in kolegi so dejali, da premalo interveniramo. To ni naloga organizacij proizvajalcev. Njihova naloga ni, da jemljajo od trga proizvajalce, ampak je njihova naloga, da prodajajo proizvode na trgu, da jih plasirajo na trgu. Organizacija proizvajanja. Intervencija na trgu je samo izjemoma ukrep, ki ga sprejmemo. Praviloma pa se organizacije pogajajo za prodajo sadja in zelenjave v velikih eh, veriga samoposrež. Zato moramo razmišljati, kako še izboljšati ta instrument. Sam sem zato, da eh, znižamo kriterije za dostop eh, do teh organizacij, tako da lahko vsak vstopi oziroma ne, da lahko vsak dobi priložnost, da vstopi. če pa bomo organizacije, organizacije tako zmanjšali, da, da, da proizvajalci ne bodo več prišli do denarja, s tem ne bomo koristili proizvajalcem. Zato moramo pogledati, zakaj nekje ne funkcionira in če je v polovici primerov delovalo, v drugi polovici pa ne, morajo biti zato biti določeni razlogi. Treba se vprašati, zakaj nekje ni delovalo, ker so odpovedali organizacije proizvajalcev ali tega proizvajalci sploh nočejo. Hvala lepa. Naslednji, prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh, Tako kot je povedal gospod Melo, to poročilo temelji na podatkih, ki so jih posredovali države članice glede uporabe sistema Evropske unije za sadje in zelenjavo, eh, temelji na letnih poročilih in evalvacijskih poročilih Evropske komisije. Kot vsi vemo, je reforma skupne kmetijske politike nekaj, kar ni povezano z velikimi spremembami na področju sadje in zelenjave. Predvsem gre za to, da se podpore, da podpore pridejo do proizvajalcev samo preko operativnih programov, razen tistih organizacij, ki lahko same vzpostavijo operativne sklade, v katere prispevajo proizvajalci z posebno podporo Evropske unije in drugič eh, z širitvijo instrumentov za preprečevanje in vladovanje kriz. To so ukrepi in ti ukrepi so namenjeni organizacijam proizvajalcev. Zelo dobro je, da povdarjamo vlogo organizacij proizvajalcev, zaradi tega, ker imajo proizvajalci eh, tako močnejšo pogajalsko pozicijo, ehm, lahko se bolje uveljavijo v pogajanjih. Je. Eh, pri čemer pa ne smemo pozabiti, da imamo tudi države, v katerih proizvajalce niso organizirani in da moramo to poročilo nameniti tudi tem proizvajalcem, tudi tistim, ki torej drža, to poročilo namenja državam, kjer imajo dobro organiziranost in državam, kjer organizacija ni tako dobra in ki bi morali več narediti na tem področju. Kar pomeni, da bomo, če bomo tako nadaljevali, prišli do tega, da bo to poročilo namenjeno samo tistim, ki imajo dobro organizirane proizvajalce. In to se mi ne zdi najboljše. Tam posod de Castro vas zaprošam. Hvala lepa, gospod de Castro. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Tudi sam bi nakratko podprl to, kar je povedal kolega Dorfman. Tukaj gre za instrument. To je praktično edini kmetijsko-politični instrument v Evropi, ki skrbi za to, da, naš, da se naši kmetovalci, naši proizvajalci bolje organizirajo, spoh manjši. In to ne deluje eh, mogoče popolno, ampak vsekakor smo zabeležili napredek pri tistih organizacijah, eh, ki so eh, pričih združenih, ki so bila najprej zelo majhna. Tukaj gre za pokvarljivo blago, zato je dobro, če se proizvajalci povežejo v organizacijo in tako skupno nastopajo na trgu. Določeni ukrepi niso delovali, naprimer v primeru kriz. To zato ni delovalo, zaradi tega smo v reformi 2007 naredili napake. Nismo Eh, vnesli ustrezne fleksibilnosti, kajti drugače bi imeli bistveno večjo udeležbo. Letos imamo krizo zaradi ruskega embarga in tukaj bi lahko organizacije proizvajalcev pomagale. Ne morejo pa pomagati, če morajo jemati blago z trga. In zelo dobro bi bilo, če bi organizacije proizvajalcev lahko delovali tako, kot je treba cilj naših proizvajalcev je, in naš cilj je, da so naši proizvajalci konkurenčni. In ta sistem, po mojem mnenju, tudi deluje. Vendar imam pa vprašanje tudi za komisijo, kako lahko še ukrepimo ta sistem, kako lahko ta sistem postane še bolj konkurenčen. Ti reformni ekscesi bi morali pripeljati do izboljšav, ne pa do poslabšanja. Veselil sem se tudi eh, tega, kar je povedal kolega Nonomela. Hvala lepa gospa Peti. Hvala lepa, gospodine predsedniče. Ja bih prijesel... Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Najprej bi se zahvalil gospodu Meli za prispevek s svojim eh, poročilom, ki ga je pripravil. Popolnoma jasno je ugotovil, kakšni so problemi, ki prevladujejo v državah članicah. Osebno pričakujem, da bo komisija odgovorila na njegova vprašanja. To so tudi moja vprašanja. Treba najti rešitve. Eh, predvsem za majhne proizvajalce. Samo 43 eh, odstotkov organiziranost, eh, to je podatek, ki bi nas moral zaskrbeti. Slaba organiziranost in slabo izkoriščanje sredstev, slaba poraba sredstev, to pomeni, da ukrepi niso dosegli učinka. Zato bi morali razmisliti o tem, ali je potrebna revizija tega programa, tako da bi program eh, ponudil ukrepe za spodbujanje večje organiziranosti in boljšega pozicioniranja proizvajalcev na trgu. Hvala lepa. Dziękuję. Proszę pana posła Ferron. Gospod Ferron. Merci, monsieur le président. Euh, sur ce rapport, on pourrait peut-être demander à la Moldavie si, si elle serait d'accord pour acheter nos fruits et légumes. Blague à part. <clears throat> No, zdaj se bom vprašal, ali kupiti sadje in zelenjavo, ampak eh, šalo na stran. Reforma, ki je bila sprijeta, eh, je obsodila to področje na stalno krizo organizacije proizvajalcev, ne morejo narediti nič proti nepoštene modelovanju velikih eh, trgovskih eh, verik. Prihaja tudi do socialnega dumpinga, kar je zelo uničujoče, sploh na področju, kjer imamo veliko zaposlenih. Ampak o tem sploh ne govorimo. Ta socialni dumping eh, v Evropski uniji je odgovoren za eno največjih neravnovesij sploh. Gre za velik velike trgovce, ki imajo veliko moč in lahko izvajo velik pritisk. Za francoske proizvajalce, kjer so stroški dela trikrat večji kot pri italijanih, dancih ali nemcih, je to popolnoma nespremljivo. Hvala. Zaženkuje pan posel Buda. Hvala lepa, gospod Buda. Eh, Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Rad bi se zahvalil gospodu Melo za informacije, prav tako pa bi izrazil kritiko do komisije, ker obžalujem. Imam več vprašanje, zakaj operiramo s tako starimi podatki? Podatki iz leta 2010. Se ne morem verjeti, da komisija nima na voljo drugih podatkov. Se moramo videti, kakšna je danes situacija. Pripričan sem tudi, da bi si morala komisija tudi drugače prizadevati za izboljšanje situacije na področju sadja in zelenjave. Eh, ruski embargo ni prizadel samo za področje sadja in zelenjave, ampak tudi mlečni sektor in tudi tam bomo imeli odpravo kvot. Komisija mora torej najti druge eh, poti tudi za druge sektorje za povečanje organiziranosti, za izboljšanje organiziranosti proizvajalcev. Seveda ne moremo prisiliti proizvajalcev, da se povežejo med seboj moramo pa jim dati možnosti, priložnosti, da to storijo. Večja stopnja organiziranosti malih eh, in, malim in velikim proizvajalcem daje večje možnosti, večjo moč pri obvladovanju kriz, naprimer, kot naprimer zdaj z eh, Rusijo. Lahko se bolje organizirajo, tudi svojo proizvodnjo, lahko razmišljajo o skupni uporabi obstoječe infrastrukture dobijo pa tudi večje možnosti za pogajanja z trgovskimi verigami. Lahko okrepijo svoj trg in mislim, da bi bilo zelo dobro za to poskrbeti bolje. Hvala lepa, gospod Sebastian. Najlepša hvala. Najprej bi čestitev gospodu Meloju za njegovo delo. Govoril je zelo pomembni. Tem je v pomembnem problemu, ker imamo tudi mi svoje podatke, prihajam za Zorov, ker imamo dobro delujoče organizacije proizvajalcev že kar nekaj časa pri pomarančah, naprimer pri olivah. To so za Evropo zelo pomembni proizvodi pri, tem, eh, pri teh organizacijah proizvajalcev gre predvsem za to, da zaščitimo proizvajalce in da zaščitimo prebivalstvo, da zagotovimo dobro eh, proizvodnjo. In zdaj ti organizacije doživljajo velike težave, sploh eh, kar zadeva prodajo na trgih tretjih držav. Doslej smo imeli za te organizacije proizvajalcev oblikovan nek model, poskrbeti pa je treba za to, da države, ki nimajo specifičnih kriterijev za posamezne za proizvode, kmetijske proizvode, da te sprejmejo. Vse ne moremo sprijeti različne kakovostne kriterije, ki jih uporabljajo različne države. Hvala lepa. Ali posluh Harens Garcia. Lepa Harens Garcia. Si, Najlepša hvala, gospod predsednik. Predlog komisije in predlogi glede štirih možnih scenarijev se mi zdijo dobri. In mislim, da je dobro, da je komisija prepoznala značilnosti skladov za upravljanje s krizo in težav z organizacijo predvelcev sadje in zelenjave. Parlament in svet eh, morata prisveti k temu predlogu gospod Milo to situacijo zelo dobro pozna, prihaja namreč iz države, kjer je zelo veliko proizvajalcev. Imamo skupaj Portugalska, Franca in Italija, ki so pokazali na svetu, da že zelo dobro vedo in poznajo težave. Treba je okrepiti inštrumente za upravljanje s krizami, kot eh, tudi je treba poskrbeti za ukrepe, za uh, umik. Istočasno pa potrebujemo nove inštrumente za upravljanje. Naj gre za zavarovanje za izvoz, eh, zavarovanja, vzajemne zavarovanja, ki že imamo. Torej, treba je urediti in popraviti nekaj točk, ki so pomakljive v obstoječi uredbi imamo tudi zelo pomembno točko in to je observatorij cen. Preden ne dobimo takšnega observatorija, da ni nadzora nad tem, kakšne so cene, koliko se proizvede in predela, koliko se trži in eh, kakšna je popraševanje in ponudba v tem sektorju, da takrat ne bomo dobili natančnih podatkov o tem, kakšno je stanje na tem sektorju v Evropi. To je treba poštevati, tako kot ko govorimo o prehrambeni verigi. Poleg tega se mi zdi zelo pomembno tudi, da obravnavamo vprašanje, ki je mehanizem za resno krizo. Ne gre za dodatne stroške, gre za to, da opravimo sredstva, ki jih imamo za določeno državo članico, ko gre za poseben pridelek za posebno vrsto. Takšne, takšno orodje bi bilo zelo pomembno zato, da bi pritegnili nove pridelovalce. Gospod Čološ je že v prejšnjem mandatu ugotovil, da je ena največjih problemov v tem, da pridelovalci ne vidijo prednosti za to, da se vključijo v organizacije. Tako bi lahko dokazali, da je to dobro za dobre čase in za krizne čase. Najlepša hvala, gospod Melo, za opravljeno delo. Sodelovali bomo z vami zato, da bomo v parlamentu oblikovali jasno stališče, zato, da bo nova uredba čim bolj prilagojena tistemu, kar ta sektor potrebuje. Pana direktora Kolte, jednočešnje čas. Najlepša hvala. Sedaj pa ima besedo gospod direktor Korte. Dokončati moramo do petih, kajti takrat pride k nam gospod Phil Hogan, komisar. Najlepša hvala, gospod predsednik, da ste mi dali besedo. Na začetek bi rad podaril, da pozdravljamo poročilo na lastno pobudo gospoda Mela. Veselimo se že sodelovanja z odborom za kmetijstvo, na tem zelo pomembnem področju. Za vzadje naj povem, da naše poročilo povdarja tri najpomnejše izzive v sektoru sade in zelenjave, ki ste jih izpostavili tudi vi v Evropskem parlamentu. Prvi teh izzivov je manjša poraba sadja in zelenjave v Evropski uniji. Drugič, potreba po večji konkurenčnosti pridelovalcev, zato da bi ostali konkurenčni tretjim državam, uvoznikom. In kot so povedali tudi drugi danes popovdne, da okrepimo lastni položaj v dobavni verigi. Tretjič, kako upravljati s kriznimi situacijami v tem sektorju. ta trg je zelo drugačen od drugih, kaj ti, ti pridelki se hitro pokvarijo in to so dejstva, ki jih ne moremo spremeniti, tudi komisija jih ne more spremeniti. In to pomeni, da je naš način upravljanja s trgom za sadje in zelenjave zelo drugačen od trga z govedino, žitom, žitaricami in tako dalje. Ta trg je bil vedno liberalen in odprt in edini inštrument, ki ga imamo tukaj, je nadzor nad mejami, da ustavimo prepoceni predelke in to so organizacije proizvajalcev. Zelo razočarani smo z zelo nizko stopno organiziranosti predelovalcev. Vendar pa se je organiziranost povečala. Če si pogledate podatke iz leta 2007, je bila stopna 37 odstotna, leta 2010 pa se je organiziranost dvignila na 43 odstotkov. To je napredek, vendar pa je prepočasen. Sekretarjatanju vašega odbora bom dal na voljo nove podatke. Res je, da so ti podatki malce zastareli Podatke že imamo za 2014, kmalo jih bomo dobili tudi za leto 2012. Vendar pa smo odvisni od podatkov, ki nam je dal na razpolago države članice. To pomeni, da bi napredek dosežen, vendar pa to še ni dovolj. Zato je še vedno veliko izzivov. Presenetljivo je, če si pogledate podatke, da obstaja veliko različni, različnih podatkov držav članic, se pravi, razlike so velike. Na nizozemskem imamo zelo visoko organiziranost pridelovalcev, v novih državah članicah pa je skoraj nična. To je zelo zaskrbljajoče, zato moramo ukrepati. Ravno zaradi tega smo pripravili to poročilo in ravno zaradi tega je zelo pomembno, da ohranjamo pogovore z vami, z državami članicami, zato da pogledamo, kaj lahko storimo, da se situacija izboljša. Lahko omenim dvoje že v tem trenutku. Komisar Hogan je obljubil na zaslišanju, da bo revidiral poenostavitev pravil v tem sektorju in drugič komisija se je obvezala, da bo izvedla reformo celotne scheme za sade in zelenjavo nam do konca leta 2018. Zelo smo že začeli s poenostavitvijo in tudi z reformo samega akta. Ravno tako smo se obvezali, da bomo pripravili predloge vsaj do konca leta 2018, mogoče tudi prej. Poročilo gospoda Mela je zelo koristno in zelo pomemben prispevek za to reformo. Da odgovorim na vaše vprašanje, kaj lahko storimo za to, da lahko to spremenimo, da lahko spremenimo pomankanje stopne organiziranosti med predelovalci v državah šencah. subvencioniramo do 4,1 odstotka vrednosti trga. Če ste v organizaciji, evropski proračun pokrije 4,1 odstotka vaše tr tržene proizvodnje. To je zelo dobra spodbuda za to, da se proizvajalci in predelovalci vključijo v organizacijo, ker s tem dobite finančno pomoč. Nekateri ste dejali in pravite, da to ni dovolj. Zakaj se te možnosti ne izkorišča bolj široko? Tem, pri tem se strinjam z gospodom Dorfmanom, ko je dejal, da gre za kulturno, nacionalno zadevo, ki je povezana z zgodovino. To je zelo težko spremeniti tukaj, z Brusla. Zato potrebujemo čas. Prepričani smo, da se bo s časoma situacija spremenila, vendar pa gre za dolgotrajen proces. Poleg tega imamo tudi možnost, da poleg pomoči Evropske unije prispeva k temu tudi država članica. Tudi to možnost lahko preučimo, torej da država članica da na voljo dodatno pomoč za to, da spodbudimo stopno organiziranosti pridelovalcev vendar pa vredno potrebamo še več. Na evropski ravni je treba tudi izboljšati izmenjavo informacij. Organizacije proizvajalcev in držav članic, ki so zelo dobro organizirane, pomagajo proizvajalcem, pridelovalcem iz drugih držav članic, da vzpostavimo sistem za to, da se celotna situacija izboljša. In še za konec, zelo pomemben element v tej razpravi je, da je treba sistem poenostaviti. To ste povdarili tudi vi. Vzpostavitev organizacije mora postati bolj enostavna. To je vse, kar sem želel povedati, gospod predsednik, za konec te razprave. Pozdravljam to poročilo in veselim se že nadaljnih razprav z vami. Hvala lepa.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 Vaši komentarji bo zelo koristni za moj predlog, za moje poročilo. Vesel sem, da se vsi strinjamo glede diagnoze in vsi se strinjamo glede tega, da moramo ukrepati zato, da bomo izboljšali situacijo in tudi spodbudili ustvarjanje in vzpostavljanje organizacij. Strinjam se s tem, kar je dejal gospod Dorfman glede tega, da ne gre samo za kulturno vprašanje in kulturne razloge za to, da situacija v nekaterih državah ni zadostna. V nekaterih držav člani, držav članicah so že obstajale organizacije, druge so začele od začetka. Potem imamo vprašanje povezana z upravljanjem uh, teh organizacij. V nekaterih državah šencah imamo organizacije, ki so se ustanovile, vendar pa niso skrbele zase in zato niso delovale, zrede, ker niso imele znanja za upravljanje. Pomembno se mi zdi tudi, da kmetje in pridelovalci gledajo na organizacije kot organizacija, ki mi lahko prinese prednosti. Če ne bodo pridelovalci menili, da bodo lahko pridelali več, če bodo vključeni v organizaciji, potem se ne bodo upisali v te organizacije. Treba je dokazati, da, je, da se splača kmetovati, da se splača pridelovati in da se splača vključiti v organizacijo zato da financiramo tudi boljšo, bolj očekovito porabo sredstev in virov. Naša naloga je, da situacijo izboljšamo in prepričan sem, da bomo vsi lahko skupaj pomagali kmetom s režimom organiziranosti. V nekaterih državah šalicah naj gre za večje posesti, manjše posesti in iz tega vidika so lahko organizacije proizvajalcev zelo pomembne, tudi v Južni Evropi, kjer do tega ni prišlo. Naj vam podam primer. V pogovoru z Dontanom so se pogovarjala o tem, da imamo v Španiji organizacije pridelovalcev, ki so zelo učinkovite in zelo močne. Imamo tudi v severnih državah takšne primere, tako kot tudi v drugih sektorjih. Hvala lepa. Najlepša hvala. Razprava je bila zelo poglobljena in široka. Na srečo smo končali z razpravo pravočasno, slišal sem, da je že na poti. otwieram wyjątkowo część naszego posiedzenia komisji. Today. Gremo na nov del današnje seje. Z velikim veseljem pozdravljam našega novega komisarja za kmetijstvo in za razvoj podeželja. Pozdravljam gospoda Fila Hogana, Hogana ki je tukaj prvič po imenovanju. Zaslišanje je bilo 2. oktobra. Tudi generalni direktor gospod Pleva je tukaj. Rano tako je prišla cela skupina osebja generalni direktorata Agri. Gospod komisar, rade bi izkoristili vaše izkušnje vaše znanje, vaša vizija za kmetijsko politiko. Sodelovati bomo morali zato, da se soočimo s političnimi izzivi. Pričakujemo vaš odziv na pričakovanja evropskih kmetov. In rad bi prosil vse, da prenehajo z razpravo, kaj ti motite govor predsednika. Hvala. Torej, imamo pred seboj vizijo, novo poglavje v skupni kmetijski politiki. naj podam še nekaj sporočil, ki sem o tem, kaj sem omenil na seji predsednika odborov. Govoril sem o pomembnosti kmetijskega sektorja, kar ni bilo dovolj dobro odraženo v prioritete za naslednje leto. Mogoče zaradi tega, ker je kmetijstvo tako zelo dobro organizirano, kljub vsem težavam, ki obstajajo. In kljub vsem težkim okoliščinam za izvajanje skupne kmetijske politike, omenil sem zelenitev, poenostavljanje in tudi druga vprašanja, ki povzročajo veliko težav in skrbi za naše kmete. Omenil sem tudi krizo, ruski embargo, ki je vplival na več sektorjev, še posebej je težke posledice utrpel mlečni sektor, sektor sadja in zelenjave, še posebej v baltskih držav, na polskem, na finskem. Vpliva pa tudi na druge evropske države, zaradi tega, ker imamo skupen enotni trg. omenil sem tudi pogajanje TTIP. Želimo, da vsi skupaj pomagamo našim kmetom. Komisarju bi rad dejal, da vas bomo še naprej podpirali pri vašem delu, da želimo služiti za evropsko kmetijstvo, varno živila in varno hrana. Najlepša hvala. Gospod komisar, najlepši hvala. Gospod komisar, gospe in gospodje, poslanke in poslanci in gospe in gospodje. Kot sem že povedal, je Evropska komisija pripravljena na tesno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Želimo imeti okrepljeno in tesno sodelovanje v razpravah glede razvoja politike. Kmetijstvo in razvoj podeželja je del strategije za rast in ustvarjanje delovnih mest. Imamo tudi projektno ekipo, ki se ukvarja s tem področjem. Kmetijstvo lahko igra vodilno vlogo v novem gospodarski agendi imamo 25 milijonov kmetov in podeželje presa 50 odstotkov evropskega teritorija. 70 odstotkov BDP-ja eh, eh, zaposlenih dela v kmetijstvu in imamo tudi 65 milijonov novih delovnih mest. Agroživilski sektor je četrti najpomembnejši sektor v Evropi. Za 70 odstotkov je povečal izvoz v zadnjih petih letih, kar je dosti več kot v drugih sektorjih. Ta sektor je povezan tudi z drugimi sektorji na zgornjem in spodnjem delu verige, z sektorjem eh, živil, pesticidov in tako dalje. To kmetijstvo predstavlja torej zelo dobro priložnost za rast in za stvarjanje novih mest. Modernizacija sektor je ravno tako pomembna in eh, ta sektor bo tudi ključnega pomena za nova zagonska podjetja, za nova podjetja. Z novimi inštrumenti za raziskave in razvoj bodo kmetije opremljeni z več znanjem za to, da povečajo produktivnost glede rasti delovnih mest in naložb Evropska komisija želi zagotoviti boljši dostop do sredstev za naše kmete, še posebej za mlade, ki začenjajo svojo poklicno potjo. Na tem področju tesno sodelujem z Evropsko investicijsko banko. Mladi kmetje so zelo pomembni za prihodnost evropskega kmetijstva, za večjo konkurenčnost, za rast delovna mesta. Kmetijski sektor je veliko utrpel zaradi staranja prebivalstva, čeprav je prišlo do manjšega napredka. Prvič v 50 letih skupne kmetijske politike ima steber poseben inštrument za podporo mladim kmetom. Države članice bodo dale 25 odstotkov za plačila v prvih petih letih. Imamo tudi posebne scheme za mlade kmete, v politiki za razvoj podeželja, za nova podjetja, za usposabljanje, izobraževanje in za podjetne delovanje. To pa lahko podpremo samo z prioritetami za inovacije, z vsemi temi ukrepi, mislim, da lahko zagotovimo, da bo kmetovanje ostalo privlačna izbira za mlade v Evropi. Glede financiranja je nujno pomembno, da države članice raziščejo nove inštrumente, ki jih imamo znotraj programa za razvoj podeželja. Zato, da bo več kmetov se lahko koristilo s temi sredstvi. Imamo tudi obzorje 2020, in s tem bomo povečali raziskave in razvoj za izboljšanje znanja in sposobnosti kmetov. Tako bomo izboljšali produktivnost in posodobili naše kmetijstvo. Nahraniti moramo več ljudi na okoljsko vzdržen način. Zato potrebujemo raziskave in razvoj, da se bomo lahko učinkovito soočili s temi izzivami. Poenostavitev je prednostnega pomena. Samodelni program za leto 2015 treba je zmanjšati birokracije za kmetije, za operaterje, kajti to lahko ovira sprejmanje njihovih odleče. Treba je spodbuditi konkurenčnost, rast in trgovanje v, na podeželju. Temu bom posvetil mandat treba se je lotiti zmanjšanja birokracije na učinkovit način, moramo biti pragmatični, tudi prožni, prnastavitev se ne bo zgodila čez noč. Tega se je treba lotiti korak za korakom in sprejeti manjše in velike ukrepe, zato da bomo lajšali življenje kmetom in pa operaterjem. Treba je to storiti čimprej, zato da ne bomo izgubljali zelo dragocenega časa za to, da ta sektor postane bolj konkurenčen. To moramo storiti v skladu z načeli. Glede na to, da se zrodočamo na kmete, na kmetijstvo, na razvoj podeželja, se moramo osredotočiti na to, da zagotovimo stabilnost. Tudi to je prispevek k ponastavitvi in zmanjšanju birokracije in nestrednega vremena naše ponastavitevne ukrepi se osredotočajo na tisto, kar je znotraj novega političnega okvira. Kmetje potrebujejo predvidljivost. Poleg tega moramo pritegniti vse inštitucije k tej nalogi. Povezati se moramo s nacionalnimi, regionalnimi agencijami in organi, kot tudi s kmetjem in z drugimi deležniki, ki so zelo pomembni dejavniki za to, da se izvaja skupna kmetijska politika na terenu. Prisluhniti jim moramo in upoštevati njihove predloge. Zato vas podbujam, gospe in gospodje, da spostavite dialog z vašimi voljivci in da upoštevate ideje in predloge tistih, ki se ukvarja s kmetijstvom. Vi ste legitimno izvoljeni predstavniki državljanov, zato vas pozivam k tem, da mi pomagate, da skupaj sodelujemo za to, da bomo izboljšali življenje kmetom. Mislim, da lahko skupaj s parlamentom in svetom dosežemo te rezultate za leto 2015. 15. decembra bomo imeli svet in tam se bomo srečali z državnimi članicami. Izvedel sem že tudi postopek skrininga, zato da bomo lahko revidirali zakonodajo, zato da bomo preučili, kateri deli so bolje prepoščeni državam članicam in subsidijarnosti. Prepričan sem, da bomo s predlogi, ki bom dobil od vas in držav članic, eh, dobil veliko predlogov za ponastavljanje v naslednjih letih. Prvič, zagotovil bom, da bom, bodo vsi predlogi prispevali k ponastavitvi in da izboljšali potencijal kmetijstva. Več kot 200 uredbov, uredb na področju skupnega trva bo podvrženo reviziji. Zato je treba pogledati velik potencijal za ponastavitev v agroživljskem sektorju. Tretjič. Nov režim za neposredna plačila bo ravno tako predmet revizije. Osredotočili se bomo na štiri pomembnejša področja, vendar pa mislim, da je treba ponestaviti tudi druga pravila. In ohraniti osnovna politična pravila in pa prioritete, o katerih smo se demokratično dogovorili. In naslednja točka treba je upoštevati geografske značilnosti. Treba je zagotoviti, da so pravila učinkovita in čim bolj enostavna. Prpičen sem, da če bomo to upoštevali, bomo resnično lahko dosegli zelo veliko za naše kmetje in upravičence. Istočasno pa bomo zmanjšali nestrdivno breme za naše državljance. Gospod predsednik, naj omenim še situacijo na trgu. Slišal sem. Uh, kaj vas skrbi, kakšni so izzivi, ki, zaradi katerih eh, trpi kmetijstvo. Situacija na trgu se je poslabšala tudi zaradi ruskega embarga. Komisija je sprejela nove tržne ukrepe za nova pomoč in državna pomoč, ki bo stopila v veljavo 1. januarja, zato da zagotovimo, varnostno mrežo in s tem prispevali k stabilizaciji trga. Istočasno smo sprejeli ciljno usmerjeno pomoč za, za proizvajalce mleka mlečnih izdelkov. Prvičen sem, da je veliko kmetov trpelo zaradi ruskega embarga in zato se je komisija odzvala, da pomaga proizvajalcem in kmetom. Še vedno bomo spremljali naprej razvoj dogodkov na tem področju. Kot veste, ukrepi danes vsebujejo tudi predloge, s katerimi bomo tudi povečali poprašanje na trgu in poiskali nove trge, še posebej za sektor sadja in zelenjave. Omaknili smo na tem področju 350 eh, tisoč ton z trga. Sto tisoč ton smo umaknili iz trga v okviru tega programa. Če si pogledate širšo sliko, če si pogledate september z 2013-2014, pogledate, da se je vrednost tega sektora povečala za 500 milijonov evrov. Evropska unija se mora prilagoditi na nov geopolitični sistem in situacijo. Popraševanje na svetovni ravni se je povečalo in to spodbuja proizvodnjo in predelavo v Evropski uniji. Zato je treba izkoristiti popraševanje po visoko kakovotnih pridelkih Evropske unije. O tem se pogajamo tudi v okviru TTIP. Spodbujal bom odprtje mednarodnih trgov za visoko kakovostne pridelke Evropske unije. In zagotovim vam, da ne bomo žrtvovali naših kmetov za določene sporazume. Popolnoma se zavedam obstoječih težav v delovanju prehrambne verige. Industrija, predelovalna industrija, kot eh, tudi drugi so odvisni od naših kmetov. Treba je popraviti te nepravilnosti in tudi neenako porazdelitev moči. Treba je zboljšati tudi dodano vrednost v prehrambeni verigi. Tudi na pri tem bom sodeloval z Evropskim parlamentom. Naj še enkrat povdarim in ponovim, da bom pregledal vse možnosti za to, da bomo uvedli več pravičnosti v prehrambeno verigo in glede programov za razvoj podeželja nacionalne in regionalne mreže. Tukaj smo dobili 116 programov, 180 pripom smo že poslali državljanom. Sedaj upamo, da bodo programe čimprej sprejeti. 8 programov bo sprejetih do konca tega leta, 13 do 15 jih ne bo, vendar pa bodo pripravljeni na sprejetje in bodo tako vključeni v proces prenosa na naslednje leto. V drugem četrletju 2015 bomo izvedli revizijo proračuna in jih potem vključili. Pogledati si moramo večletni finančni okvir in pa proračun za razvoj podeželja je zelo pozitivno vplivalo na situacijo državšajca. Gospe in gospodje, podal sem vam pregled nad načrtom za stabilizacijo trga, ponostavitev in glede priložnosti za evropske pridelke na mednarodnih trgov. Povedal sem tudi moje načrte glede popravljanja pomakljivosti v prehrambeni veligi. Veselim se že vašega prispevka za to, da bomo skupaj poskrbeli za gospodarsko rast in za ustvarjanje delovnih mest v Evropski uniji. Najlepša hvala. Hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Sedaj pa lahko imamo izmenjavo mnen. Najprej bom besedo dal koordinatorjem. Žal nimamo veliko časa, tako da je časovna omejitev dve minuti na osebo. Na to bo komisar ponovno odgovarjal na vprašanja, kasneje pa bodo člani odbora imeli še eno minuto na voljo za vprašanje. Izvolite, gospod Des. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala tudi komisarju, ki je danes prišel v naš odbor Agri, potem, ko ste že imeli druge obveznosti. Upam, da bomo v naslednjih petih letih dobro sodelovali z vami. Imamo pa nekaj skrbi, namreč veliko kmetov še ne ve, kako se bo kmet, reforma SKP dejansko izvajala. Pogosto slišimo skrbi, da se ta nova reforma ne bo mogla dejansko izvajati v skladu z zakoni. Namreč zelo težko bo nadzirati vse um, ukrepe in to bo tudi zelo stroškovno. Torej, veliko stroškov bo pri tem nastalo. Tukaj imamo veliko ukrepov iz drugega stebra, naprimer, ki, bodo, ki jih bo zelo težko nadzorovati. Prav zato imam vprašanje za vas, gospod komisar. Zanima me, kaj boste storili, da naslednje leto ne bo prišlo do teh dodatnih bremen, ki jih omenjam. V primeru, da bodo države članice morale računati z velikimi bremeni, naslednje leto bodo morale uvesti določene nove davke. To pa bo zelo negativno vplivalo na kmete. Hvala. Najlepša hvala, gospod Des. Hvala za to, da ste bili tako kratki. Sedaj pa gospod De Castro, izvolite. Eh, Najlepša hvala. In... Tudi z moje strani lep pozdrav, gospodu komisarju. Zelo veseli me, da ste danes z nami v tem odboru. In verjetno veste, da imamo visoka pračakovanja za vas. Veseli me, da ste se zavezali k temu, da boste pomagali mladim in jim omogočili pomoč. Morda so nekatere ideje malo nerealistične in zanima me več podrobnosti, glede določenih stvari. Vsekakor podpiramo znižanje birokracije in drugih bremen. Žal je zadnja reforma SKP žal ustvarila več bremen in ovir, kot pa jih je izničila. In prav zato me zanima, kakšne so spremembe tukaj. Predvsem tudi, kar se tiče ozelenjevanja. Ne želimo si, da bi kvota za ozelenjevanje, da bi se ta zvišala iz 7 na 8, 9, 10 ali kaj podobnega. To se nam ne zdi smiselno. Pa še nekaj, komisar. Situacija v mlečnem sektorju je zelo zaskrbljujoča in verjetno se bo še bolj zaostrila v naslednjih tednih. Ugotovili smo, da prihaja do krizne situacije v različnih državah članicah in prav zato, se moramo skupaj odločiti, kako bomo ukrepali, da omogočimo nekakšno rešitev iz te situacije. Do sedaj še nismo sprejeli veliko ukrepov in zato mislim, da bi bilo dobro, da tukaj izmenjamo ideje, poskušamo najti rešitve in pripraviti nove, nova orodja, da bi spremenili situacijo v sektorju mlečnih izdelkov. Seveda obstaja veliko težav, ampak imamo tudi nekaj pozitivnih sprememb. Rad bi vam položil na srce, da izkoristite ta odbor kot eno izmed orožij, s katerimi lahko pomagate evropskim državljanom. Namreč želimo pomagati, želimo ukrepati in to čim prej. Najlepša hvala sedaj pa gospod Nikolson, izvolite. Hvala. In dobrodošli tukaj gospod komisar. Strinjam se s tem, kar je povedal kolega glede ozelenjevanja. Namreč eh, računsko sodišče mislim, da nima vseh informacij, ki zadevajo težave v eh, kmetijskem sektorju. Prosim, da jim to pojasnite. Ne želimo, da se problem reši leta 2017 ali 2018. Problem moramo rešiti naslednje leto. Takoj. Eden izmed večjih problemov v kmetijstvu v Evropi trenutno je kriza v mlečnem sektorju. Ne bom se osredotočal na to, zakaj je prišlo do tega. Ampak mislim, da lahko vi kot komisar pomagate pri spremembi intervencijske cene. To je eno izmed orodij, ki jih imate na voljo. Računsko sodišče je nerealistično in zato ne bo ukrepalo, kot bi moralo. Mislim, da bi tukaj morali poseči v tržišče in nekako izboljšati situacijo. Spomnim se, da je leta 2009 komisija obljubila, da nikoli več ne bo dovolila, da bi kriza v tem sektorju trajala toliko časa prosim, da tukaj ne zapadete v enako delovanje, kot, je bil, kot ga je bila navajena komisija do sedaj, ki je pravila, da se bo vse spremenilo, vse izboljšalo naslednjo pomlad. To ni res. Namreč stvari se niso izboljšale in zato moramo ukrepati in čim prej spremeniti situacijo. Pozdravljam tudi vašo, vaše mnenje glede tega, da boste pomagali kmetom z različnimi orodji. Še nekaj, kar bi rad omenil, pa je sodelovanje z prodajalci. Mislim, da moramo tukaj urediti mnogo stvari. Hvala. In kuj je pa posel roda? Najlepša hvala, gospod Rode, izvolite. Hvala. Hvala tudi za pisni odgovor na vprašanje, ki sem ga poslal z nekaj drugimi kolegi. Res je, to je bilo vprašanje, ki sem, odgovor, ki sem ga pričakoval od vas, ampak vseeno bi rad nekaj osebno povedal. Upam, da se zavedate tega, da ste kot novi komisar veliko nas, članov parlamenta, napolnili z upanjem. Vsem razlagam, kako smo lahko srečni, da je gospod Hogan naš novi komisar. Zakaj? Zato, ker resnično potrebujemo spremembo pri našem pristopu do kmetijstva v Evropi. No, verjetno lahko sedaj pričakujete, da sem rahlo razočaran nad vašim pisnim odgovorom. Namreč tam ste podali odgovor, ki je prišel iz sistema. Gre za nekakšno sistemsk, sistemsko rešitev, držimo se scenarija, ki je že napisan. To ni vaša rešitev, gospod Hogan, to ni uh, rešitev, ki je po vašem mnenju. Torej, mislim, da tam omenjate eh, rešitev ozelenjevanja in neenakosti med državami članicami. Ja, to je jasno vsem, mislim, da to vsi razumemo. Ampak Če ne želite še bolj prestaviti izvajanje ozelevanja v okviru SKP-ja, potem nam povejte, kakšen je vaš načrt za ozelenjevanje. Prosim, da se stavite kakovostno in dobro podkovano rešitev, ki bo koristila kmetom po vsej Evropi. Če ne danes, pa čim prej. Najlepša hvala. Ew. Najlepša hvala, gospod predsednik. Rada bi zastavila vprašanje. Gospod komisar, ste pripravljeni pregledati politiko za to, da bi uvedli ukrepe za regulacijo proizvodnje in za reguliranje trga? Jasno je, da da mlečni sektor ne trpi samo zaradi embarga Rusije, ampak tudi zaradi kvot, ki so povzročile velik upad proizvodnje. Hvala. Ja, komisar, äh, Sie haben jetzt hier warme... Spoštovani komisar, tukaj ste nam podali zelo lepe besede, ampak niste pa podali jasnih odgovorov, kakšne ukrepe boste sprejeli za to, da boste pomagali kmetom. Veliko besedišanja in zelo malo dejanskih akcij. Tukaj ne govorite o spremembi kmetijske politike. Čisto konkretno mi prosim povejte, kaj želite spremeniti. Kolegi iz velikih strank, ki so se strinjali z kmetijsko reformo, Eh, verjetno mislijo, da boste morda odpravili ozelenjevanje zaradi te poenostavitve. Ampak to bi v bistvu ugajalo kolegom iz velikih strank. Prosim vas za en odgovor. Iščete nove trge, kamor bi lahko prodajali naše presežke, ampak kje boste našli ta tržišča, kam bomo pošiljali naše mleko? No, Sam izhajam iz politike, ki ni podpirala liberalizacije tržišča na, podlog, na podlagi sektorja mleka. Mislim, da ukrepi niso bili smiselni in da morajo davkoplačevalci sedaj plačevati za to. Prosim, da tukaj resnično najdete neko drugačno rešitev. No, sedaj pa glede TTIP-a. TTIP je nekakšna sveta rešitev za izvozne trge. Ampak ali ste prebrali tudi poročila, ki govorijo o tveganjih? Govorili smo v našem odboru o tveganjih za eh, sektor mesa. Resnično ne mislim, da bo celotno gospodarstvo v Evropi kar naenkrat zacvetelo, ko bomo sprejeli sporazum TTIP. Resnično pričakujemo od vas, da boste čim prej sprejeli resne ukrepe, sploh v tem kriznem času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 Najlepša hvala, gospod komisar, da želite poenostaviti politike. S tem se mi vsekakor strinjamo. Ampak eh, omenil bi še nekaj. Namreč britanski kmetje so precej nezadovoljni zaradi tega, ker v Anglijo prihaja irsko mleko in tega ni mogoče razlikovati. Torej, res je, da ste komisar, ampak ne pozabiti, odkot prihajate. Drugače pa v Združenem kraljestvu ne potrebujemo spremembe pravil. Gre za veliko tržišče, ki je že razvito in naša pravila so že ustaljena. Sam nisem preveč zadovoljen z predlogi, ki jih vidim. Prehrambena veriga z svojimi različnimi deli trenutno dobro deluje v Veliki Britaniji nočemo posegati v ukrepe trenutne komisije, ampak eh, z veseljem bomo dovolili drugim državam, da sledijo našemu vzoru in sprejmejo naše ukrepe. V zadnjih 30 oziroma 13 letih smo izgubili okrog 300 različnih izdelkov in če ne smemo uporabljati genetsko modificiranih izdelkov, potem moramo uporabljati več pesticidov. Tako pač je. Drugače ljudje ne bodo imeli dovolj uh, eh, zajesti. Ali lahko prosim, da bi malo več časa zeleni me namreč prekinjajo? Gospod komisar, prosim vas torej, da resnično sprejmete moje povabilo, pridete na naše um, na naše kmetije v Angliji in si ogledate, kakšno je stanje. Zaradi tega, zaradi vaših ukrepov, morajo kmetije uporabljati več pesticidov. Težave pa imamo tudi pri proizvodni um, sladkorja. No, tudi to bi bilo treba pregledati. Tak, tak. Dostał pan te dodatkowe sekundy. Skończyliśmy wypowiedzi komi- No, nekaj dodatnih sekund ste dobili, gospod Agnjo. To bi bilo torej vse od koordinatorjev. Besedo predajam komisarju Hoganu. Z veseljem bomo prisluhnili vašim odgovorom. Ja, resnično so se me dotaknila vaša vprašanja in mislim, da se bom moral posvetovati z DJ Budget, da bom dejansko lahko odgovoril na vse. Prvič se je zgodilo, da vaš odbor podaja mnenje in seveda razumem, kje so vaši problemi z ozelenjevanjem. Ampak to so ukrepi, ki ste jih vi že izvedli. In zato upam, da ne želite, da spreminjam stvari, ki še niso v veljavi. Torej, ti ukrepi bodo, velja, bodo stopili v veljavo s 1. januarjem 2014 in zato ne moremo spreminjati politik, ki se še niso uveljavile. Torej, gospodu Dekanstru, gospodu Desu in drugim, ki so govorili o ozelevanju, bi rad odgovoril. Namreč ne bomo spreminjali te prakse in verjetno niste pričakovali, da bom odgovoril kakor, kakorkoli drugače. Namreč vi ste te politike potrdili pred dobrim letom. Kaj torej lahko storim jaz sedaj? Edino, kar lahko storim, je, da bo izvajanje teh politik smiselno. Države članice, ki sodelujejo z komisijo, bodo morale upoštevati določene smernice in politike glede izvajanja teh ukrepov upam, da sem bil dovolj jasen. Seveda bomo po enem letu izvajanja izvedli um, oceno glede teh ukrepov in to bo priložnost za države članice, pa tudi člane parlamenta, da podajo svoje mnenja. Ne morete pa pričakovati, da bom spremenjal politiko, ki še ni, bila, ki še ni stopila v veljavo. Kar se tiče glede mladih kmetov, Tukaj bi rad čestital italijanskemu predsedstvu, ki je dejansko to postavilo kot visoko prioriteto. Mislim, da je izjemno pomembno, da zagotovimo, da mladi, dobro usposobljeni ljudje ostajajo v tem poslu in prevzemajo nove naloge. To bo sicer trajalo, da bomo dejansko spodbudili ta sektor, ampak sedaj imamo določbe, ki nam bo to omogočale. Seveda se zavezam se zavedam določenih vprašanj glede kazni, ampak kar se tiče ozelenjevanja pri SKP, v prvih dveh letih tukaj ne bomo imeli sankcij. To pa še ne pomeni, da ljudje ne izvajajo ukrepov, pomeni samo, da ne bo sankcij na začetku. Pač na določenih mestih je potrebno popustiti, ampak vidim, da je va za vas to problem, da ne razumete v celoti, kako stvari potekajo. No, mlečni izdelki, ti so resna težava in na tem področju bomo res morali še delati. 500-odstotno zvišana proizvodnja mlečnih izdelkov bo seveda vplivala na cene v letu 2014. Takšni so pač zakoni ponudbe in povpraševanja, ti veljajo tudi na tržišču mlečnih izdelkov. Nima smisla, da govorimo o tem, kaj se je zgodilo v letu 2009 trenutno nimamo enakih težav, ampak lahko se naučimo nekaj iz izzivov, ki so bili pred nami leta 2009. Lahko uporabimo naša orodja, ki jih sedaj imamo, in razmislimo o tem, kako bi lahko hitreje sprejeli dodatne ukrepe. Torej, razumem vaše pomisleke glede mlečnih izdelkov in vsekakor bom to situacijo vzel zelo resno in pripravljen bom da uporabim vsa urodja, ki so mi na voljo, da bi izboljšal situacijo v tem sektorju. Proizvajalce in kmete pa prosim, da upoštevajo, da imamo tukaj določene, določena pravila, ki jih ne moramo kar tako kršiti. Ob, ob, obstajajo mlečne kvote in ne moremo pričakovati, eh, da bi ta pravila kršili. To ne bi bilo pravično do tistih, ki pravila spoštujejo. Torej, takšna so pravila, ki smo jih sprejeli, zato se ne čudite, če bo prišel kakšen davek kasneje. Vprašati se moramo, kakšna so urodja, ki jih imamo in kaj lahko izkoristimo v določenem trenutku. Seveda razumem, da je finančna situacija trenutno zelo težavna in da morajo različne inštitucije sodelovati zato, da bi znižali negativne posledice za posamezne kmete, da bi ti lahko ostali na tržišču. Kolegica je omenila mlečne kvote in mislim, da sem to dovolj dobro pojasnil. Torej, kot že rečeno, bo politika ostala podobna, to bo potročilo nekaj težav na tržišču, ampak kot že rečeno, imamo orodja za izboljšanje trga in ta urodja bomo tudi uporabili. Žal sem razočaran, ko govorite o tem, da bi moral podati predloge za poenostavljanje. Sedaj smo v dialogu, tukaj se moramo skupaj dogovoriti glede tega. Če bi jaz predlagal neko poenostavitev, bi vi verjetno tudi imeli kaj zapovedati. Sedaj imate priliko, da se dejansko da vstopite v stik z mano in da skupaj pripravimo takšne ukrepe. Prosim, spostavite stik z nemškimi kmeti in z drugimi poslanci, ki ste tukaj, združite se in podajte predloge. Tudi ljudje v eh, komisiji imajo veliko izkušenj in vedo, ki odkot prihajajo težave. Ampak iz tega postopka ne bi rad nikogar izključil. Torej, prosim, eh, gre za politike, ki so jih v preteklosti sprejeli. Leto 2015 pa je leto, ko moramo sprejeti določene poenostavitve. Ob koncu leta bomo imeli razne ukrepe, ki bodo omogočili lažje drvanje za kmete. Gospod Agnew, vedno znova me preseneča, da ljudje ne označujejo, odkot prihajajo mlečni izdelki v Združenem kraljestvu. Zdi se mi, da je to podobno povsod. No, ponavadi eh, mleko izvažamo od severa proti jugu, ampak eh, glede na to, kar pravi kolega, je morda prišlo do spremembe situacije. Kar se tiče bioloških izdelkov, tukaj je prišlo do nekaj sprememb. Dejansko sem se pogovarjal z poročevalcem in poročevalcem v senci, da bi lahko napredovali pri tem dosjeju. Mislim, da ne smemo zavreči vsega dela, ki ste ga že opravili na tem dosjeju. Nekaj držav članic pa tudi svet so že podali svoje mnenje in imajo določene težave na tem ali v nem mestu. In stopil sem v stik z državami, ki imajo težave, predvsem kar se tiče eh, nizozemskih težav. Resnično pa upam, da tega predloga ne bomo preprosto zavrgli, ampak da bomo lahko izboljšali predlog. Sam sem zelo fleksibilen na tem področju. S pomočjo poročevalca in poročevalca v senci lahko skupaj resnično izboljšam ta dosje odkar sem komisar, sem se seznanil z pomisliki posameznih držav in razumem njihove skrbi, ampak z nekoliko dobre volje bi lahko resnično izboljšali ta predlog. Mislim, da lahko znižamo administrativno breme, predvsem, če harmoniziramo pravila. To bi resnično koristilo ljudem, ki so um, del tega sektorja. Prav tako pa bi okrepili status bioloških živil in mu ne bi što škodili za tem predlogom. Delovni načrt komisije bo potrjen v naslednjih dveh tednih in upam, da bo ta dosje na seznamu um, tematik, ki jih bom sam postavil na vis visoko prioriteto. Torej, kar se tiče določenih kmetij, ki jih je omenjal gospod Agnew, tukaj mislim, da bi bilo bolje, če se sama pogovoriva. Kar se tiče tega, da bi obiskal kako kmetijo, no, eh, pred Božičem nimam veliko časa, ampak nizozemsko bom vseeno obiskal. Proszę Państwa, przechodzimy do wypowiedzi. Mamy. Hvala lepa. Imamo še deset govornikov na seznamu, prosim. Zato, da se držite minutke, da ne, zakaj to je na druge teme, seveda zelo cenimo prisotnost eh, komisarja. Naselja pa gospa Herans Garcia. Najlepša hvala, gospod predsednik, da ne bom ponavljala vprašanj, bi rada omenila pogajanja z ZDA. Zanima me, če upoštevate pri teh pogajanjih zelo občutljive sektorje, kot je govedina ali pa perutnina. Zanima me, če v mednarodni, oziroma v svetovni trgovinski organizaciji upoštevate možnost, da ne bi upoštevali zelo pomembne pridelke geografskega izvora, kot je rjoha in pa tudi druge tipične evropske pridelke. Program delitve sadja in mleka poznate, Španija pa je predlagala, da bi začeli tudi s programom delitve oliv v šolah.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 ni dovolj za to, da se soočimo z izzivom in z situacijo, ki se je že vzpostavila in se bo še zaustrila. V razpravi o reformi skupnega medijske politike smo podali tudi naše predloge, to je bilo zavrnjeno, veseli me, da nameravate zdaj še enkrat pročiti te predloge. Ko govorimo o mleku, mora, prejdemo tudi na krizo na področju govedine. In zato tudi ne smemo pozabiti razmišljati o prihodnosti kmetijske politike. Če si pogledamo Brazilijo ali ZDA, vidimo, da se zadeve spreminjajo. Deregulacija zadnjih eh, let je pripeljala do zelo velikih njihan cen, kar ste tudi sami povedali. In se jim se spet postavlja vprašanje tega, kaj si želimo, da bi imeli v Evropski uniji. Želimo model, ki smo ga imeli doslej. Kako pomembno se nam zdi izvesti te reforme, pripraviti se moramo na reforme in jih tudi izvesti. Prekršil pa čas. Pan posel Kužbi, prosim. Zelo veliko časa ste si vzeli, dragi gospod Andrew. Prosim, da se držite časa. Gospod Kuzmjuk, dve temi. Bi načel ruski embargo. Zaradi tega embarga trpijo vsi kmetije, ne samo tisti, ki izvažajo v Rusijo. Cene eh, so se na polskem bistveno znižene. 30 do 70 odstotkov so padle cene. izplačila očkodnin, pa dobivajo samo tisti, ki uničujejo svoje sadje eh, ali pa sadje predajajo dobrodelnim organizacijam. Kako lahko to ustavimo, kako to preprečiti? Potem pa imate ta skromen eh, svežen za mleko za štiri države, tri eh, v balskem prostoru in za finsko. Ampak Poljska tudi ima težave zaradi embarga pri mleku. Vsaj 20 odsto, vsaj za 20 odstotkov so padle cene mleka in za Polsko ni tega svežnja. Zakaj? Hvala lepa, gospod Paulsen. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Eh. Bom kratka. Komisar zelo veliko govori o razvoju politike marca je parlament sprejel poročilo lastno pobudo glede predelave rastlin v Evropi. Lahko kaj konkretno k temu poveste? Mogoče bi lahko komisija razmislila o tem. Mogoče lahko, se lahko komisija poveže z organizacijami proizvajalcev, pa tudi s strokovnjaki iz razkovalnih inštitucij v Evrope. Vsi želimo tukaj napredovati pri predelavi rastlin. Kaj meni komisija? Gospod Antan. Hvala lepa, gospod eh, komisar, da ste danes z nami. Ko odhajamo v naše volilne okraje, kar je seveda tudi naša naloga. Imamo kar precejšnje eh, težave, da tistim, ki se ukvarjajo z gospodarjenjem v okviru drugega in tudi prvega stebra, razložiti eh, prednosti politike, ki jo sprijemamo. Mislim, da bi morali eh, v komisiji bolj odločno nastopiti mm, za interese kmetijstva, bolj odločno nastopiti proti interesom drugih eh, direktoratov, ki eh, želijo mm, potegniti določene koristi iz tega, kar počnemo na enem področju, tako kot kukavice, ki eh, svoje jajce izliže v gneza drugih ptičev. Mislim, da bi morali poskrbeti za to, da to, kar smo posejali, bomo tudi poželi. Hvala lepa, gospodoc. Um, Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Strinjam se z vasičem, kar ste povedali, sploh povezava med kmetijstvo in, pove, in eh, rastjo gospodarstva, ampak eh, mlekar je v. Moji državi bodo zelo razočarani nad eh, vašim stališčem. Eh, kljub hudi situacije je mogoče obvladati. Eh, na Irskem že proizvajajo pod cen, proizvodno ceno. Večina proizvodov se prodaja na trgu, blagovnem trgu. Ampak cene se znižujejo. Zato nujno potrebujemo intervencije dobro je, da zadeve ostajajo odprte, ampak cena ni ustrezno povezana z stroški proizvodne v mlečni pridelavi. Nihanje cen se bodo po napovedih še nadaljevala do tretje četrtine naslednjega leta in eh, se bodo še poslabšali zaradi eh, ukinitve kvot. Ali ste vsaj pripravljeni? si ogledati možnost eh, drugačnega pristopa do liberalizacije trga. Hvala lepa. Thank you. Um, it's well known that um, agriculture is impact. Gospod Branen, seveda vemo, da na kmetijstvo vplivajo podnebne spremembe. Dejstvo pa je tudi, da kmetijstvo prispeva k podnebnim spremembam. Kmetijstva je prispeva 9 odstotkov emisij toplogrednih plinov v Evropski uniji. Doslej so države članice bore malo storile na tem področju. E, trenutni svežen o podnebnih spremembah eh, zajema ukrepe deljene odgovornosti, ampak države članice postavljajo prioritete na drugih sektorjih in ničesar ne počnejo na področju kmetijstva. Ali bo, kmetijs, bo komisija poskrbila za to, da izpusti toplogrednih eh, plinov iz kmetijstva eh, postanejo nekaj, s čimer se bo ukvarjala in da se vključijo v svežen podnebni sprejem za 2020? Ali komisija predvideva kakšno bistveno povečanje pokritosti z gozdovi zaradi zmanjšanja izpustov CO2 in povečanja vlogo eh, gozdarskega sektorja eh, za preprečevanje podnebnih sprememb. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Karti. Gospod eh, komisar, gospod Karti. Eh, gospod komisar, čestitam vam za vaše izbrano. Nismo vas pozabili, če vas to pomirja. V Dublinu smo se, 10. se bomo zbrali 10. decembra, zato da bi se spomnili eh, tega, kar ste vi storili. Vprašanje, s katerim se bomo še ukvarjali, so inšpekcijski pregledi na kmetijah. Seveda treba poskrbeti, da so potrošniki zadovoljni in da je vsa hrana, ki se proizvaja v Evropski uniji, najvišjega kakovostnega razreda. Zato seveda potrebujemo ustrezno ureditev in nadzor. Ampak mnogi kmetje nam pravijo, da so preobremenjeni z temi postopki in zgledajo na Eh, inšpektore kot na sovražnike, ki jih poskušajo nekako ujeti pri nečem nedovoljenem. Ali nameravate uvesti posvetovalne postopke za to, da bi postali ti postopki bolj transparentni in eh, bolj namenjeni tudi kmetom, ne samo potrošnikom? Hvala. Hvala lepa, gospod podpredsednik Martinez. Gospa Martinez. Gospa McGuinness. Hvala lepa. Irski minister za kmetijstvo je izrazil nezadovoljstvo s tem, da morajo kmetje plačevati veliko ceno v zelo težavni situaciji. Zgleda, da imate vi do tega eh, drugačno stališče lahko to pojasnite. Ne rad, da se lotevam nacionalnih zadev, ampak eh, vprašanja, ki jih odpira komisija, se nanaša tudi na razvoj podeželja in tudi zahteve 50 odstotnega eh, udeležbe pri, pri investiranju pri gorskih kmetijah veliko kmetov ima s tem težave in še nekaj, kar zadeva pomisleke angliških kmetov do irskih eh, kmetov. Mislim, da bi se morali boriti za pravice vseh eh, kmetov in za dobre delovne pogoje za vse kmetje, ne glede na razlike v Evropski uniji, tako da bomo imeli eh, vzdržno družinsko kmetovanje v Evropi. Lepa. Gospod Bovan. Bovi. Gospod komisar, prisluhnil sem vam, vendar pa nisem slišal od vas eh, nič o kakšnih eh, projektih prihodnosti, tudi se o prestrukturiranju, ampak kakšni so vaši dejanski načrti za naslednja eh, leta? Se ni mogoče eh, zgraditi nobenega kmetijskega projekta samo z poenostavitvijo. Kaj boste naredili, da se lotimo krize? Vsi govorijo o krizi mleč, v mlečnem sektorju. To bo še hujše kot leta 2009 eh, v prihodnosti, ampak še vedno pravite, da boste ukinili mlečne kvote. Saj ne gre tako naprej. S to krizo se bo treba resno spopasti. Slišal sem, da ste rekli, da moramo povečati izvoz. Ja, prav. Ampak eh, to pomeni tudi večji uvoz. Kaj se bo pa zgodilo? če bomo dobili več sto eh, ton eh, blaga, ki prihaja iz Južne Amerike do nas. Eh, to bo seveda vplivalo na vse sektorje, uničeni bodo. Let 2015 bomo imeli tudi podnebni vrh v Parizu. Eh, niste nič povedali glede tega, kar je povedal tudi gospod Dekastro, ste proti interesom kmetov, ki obdelujejo našo zemljo. Hvala lepa, gospod Hojtema. Hvala lepa, gospod eh, komisar, za vaš obisk in hvala lepa tudi za besedo. Um, veliko je, žilo, bi, je že bilo povedanega, me pa zanima, ali bo komisar eh, pozval države članice, da ukrepe hitreje ovrednotijo. V, eh, v zadnjih tednih eh, nas je pretresel tudi zbruh ptiče gripe v nekaterih delih Evrope. Zanima me, kako gledate na ukrepe, ki so jih države članice sprejele za boj proti temu virusu. Samo gotavljam, da je nizozemska sprejela strok svežen ukrepov, sosednja država Belgija pa je omogočila prevoz in predelavo, eh, pa je prepovedala prevoz in predelavo eh, preutninskega mesa. To ni v skladu z pravili, ki veljajo na notranjem trgu. Uh, In s tem bi tudi zaključil. Hvala lepa, gospod Dorfman. Eh, hvala lepa, eh, gospod komisar. Če govorimo o mleku, je dejstvo, da imamo eh, trenutno konjunkturni problem in to težek. Dejstvo pa je, da, tudi, da se soočamo tudi s strukturnimi problemi, kajti tudi vaše službe so pred kratkim zapisali, da iztekanje mlečnih kod v državnih območjih, naprimer gorskih območjih, lahko pelje do spremembe strukture. In Evropsko parlament je pred več kot letom pripravil poročilo glede tega, kaj bi lahko naredili, komisija pa ni naredila nič. Ali vsaj ne veliko. In zato imamo v gorskih območjih. Je, še vedno situacijo, ko bo po izteku mlečnih kvot prišlo do velikih strukturnih sprememb. Zanima me, ali nameravate do aprila še nekaj narediti ali pa boste eh, prepustili gorske kmete časom, ko pač ne bodo mogli več pridelovati mleka. Hvala lepa. Gospod Erdoš. Hvala lepa. Gospod komisar. program sadja in mleka v šolah je nekaj, o čemer bi rad spregovoril. Mislim, da ni dobro, če eh, ta dva programa združimo. Mislim, da tudi ni dobro, če eh, v te programe vključujemo eh, tudi druge proizvode, jogurt, kefir in kaj podobnega. To se mi ne zdi najboljše. Zato vas sprašujem, kakšno je vaše mnenje do tega in kako boste ta program v prihodnje oblikovali. Hvala lepa. Naslednji, prosim. Najlepša hvala, gospod predsednik. Imam konkretno vprašanje za gospoda komisarja. Ruski embargo ima negativne posledice na mlečni sektor, kot tudi na sektor sadja in zelenjave. Vse kaže, da politični problem še ne bo rešen do konca leta. Zanima me, kakšne ukrepe boste sprejeli, če se bo situacija zavlekla v prihodnost. Mladi so prioritete za nas, vendar pa, če ne bomo rešili vprašanja verige, prehrambene verige, se bomo znašli pred resnim problemom. vi se morate ukvarjati tudi z vprašanjem konkurenčnosti. Liter mleka stane 48 centov v velikem supermarketu v Kordobi, na primer, v mojem mestu. Flanagen. Hvala lepa, gospod Flanagen. And, uh, eh, Welcome and congratulations on your new job. Dobrodošli in čestitke za vašo novo funkcijo, gospod komisar. Gotovo se zavedate in to smo danes že slišali. Tukaj so pomisleke glede izvanja ozelenitve sploh na Irskem, če bomo uporabili predvideni eh, postopek. Nekateri bodo dobili 300 evrov na eh, hektar, drugi pa 40 eh, na hektar. In na koncu bodo bo rekli, zakaj lahko en kmet eh, zadeve naredi za 30 evrov, zakaj bi en drugi potreboval 300 in se bo cene znižale. Kar pa zadeva uh, mlečni sektor intervencije je nekaj, kar nujno potrebujemo in to si bo treba ogledati. Ampak dolgoročno imamo previsoke stroške energije, vode, krme. Kako boste poskrbeli, da bodo eh, kmetje še dalje upravljali to, ko gre za anaerobno razkrajanje, eh, ko gre za uvajanje bolj eh, trajnostnih načinov kmetovanja? Kako boste zadevo peljali naprej, tako da bodo kmetje ohranili proizvodno? Hvala lepa, gospod Kanje, gospa Kanjete. Gospa Kanjete. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod komisar. Seveda eh, veste, da je Evropski parlament eh, podprl vaš eh, predlog glede v svetu, glede 100 milijonov v proračunu, ki je bil hranjen v kmetijstvo. Teh 100 milijonov boste lahko uporabili za krize. Eh, Poljški kmetje so hvaležni za 23 milijonov za eh, mlečni sektor, ampak eh, veste, da bo to pomenilo samo preživetje, samo nekaj mesecev. Preživeti pa je treba tudi po 1. aprilu, ko bodo odpravljene mlečne kvote. Lahko upamo na več podpore v prvi polovici leta 2015. Hvala lepa za odgovor. Gospod Rope. Hvala lepa. Spoštovani gospod komisar, zahvaljujem bi se vam tudi v imenu litovskih kmetov ali baljskih kmetov za eh, sprem hitre odločitve za pokritje vsaj delne škode, ki so utrpeli naši kmetje zaradi ruskega embarga. To je bila bolj politična odločitev. najbolj prizadete države niste pustili na cedilo. To je bil okrep eh, storjen iz solidarnosti, kar je ljudem eh, vlilo upanje. Seveda pa to ne zadošča. Slišali smo, da eh, je na voljo 200 milijonov evrov za odpiranje novih trgov, iskanje novih trgov. Zadeva bo mora iti zelo hitro, kajti naši kmetje bodo potrebovali podporo tudi naslednje leto, v naslednjih letih. Hvala lepa, gospod Kenonski. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod eh, komisar na Polskem. Imamo na tisoče jabolk ki niso šle, niso šle v prodajo. Deloma jih zdaj pošiljamo v Azijo. E, veliki del pa se vedno prodaja v Rusijo. In zdaj je za nas katastrofa, ker morajo ostati v Evropi skrbi ne samo za nas, ampak tudi druge države. Zdaj pa smo priča kaznim zaradi prekoračitve kvot. Seveda poznamo eh, pravila, ampak eh, deset držav je leta 2002 eh, izbavalo svoje kvote. Predvideno pa je bilo, da bo do kvote odpravljen leto 2007, leta 2003 pa se je to spremenilo, ne da bi eh, lahko pri tem sodelovali, zdaj pa naj bi plačevali kazni. Nihče ni mogel misliti, da bo tako hudo prišlo, bo prišlo do takih hudih posledic zaradi embarga in zato prosimo za podporo. Hvala. Lepa gospod Mila. Komisar, si haben. Gospa Müller. Gospod komisar, bili ste ministr za okolje in ljubi, čisto drugi temi. V jutri imamo glasovanje o direktivi NEC in zanima me, ali boste tukaj poskrbili za to, da se bojo uporabljali vedno posod eh, enake osnove za oceno. Za Nemčijo bi to pomenilo, da bi 39% eh, zmanjšanja amonijaka eh, predvideli že v naslednjem letu. To ni mogoče kmetijski obrati bodo tako postavljeni pred nerešljive probleme. Druga stvar je eh, gozna strategija. Gost je poleg kmetijskih eh, pridobljenih površin zelo pomemben faktor. Mi trenutno na tem področju pripravljamo program in zanima me, ali boste vključili tudi priporočila eh, v, iz mnenja Evropskega parlamenta, ki si ne želi kaskadne uporabe in si želi več površin na področju gosta. Vi ste, evo, gospa Petir. Spoštovani gospod eh, komisar, pokazali eh, ste, da izpolnjujete svoje obljube, obljubili ste nekaj mladim kmetom, upam, da boste izpolnili tudi obljube, ki ste jih dali vsem državam članicam, prihajam iz Hrvaške, prosim, da obiščete Hrvaško, ker sem eh, pripričana, da bo vaš entuzijazem, moj entuzijazem pomagal našemu kmetijskemu ministru, da naredi nekaj več za kmete. Pri nas se dogaja, da se ne izvajo ukrepi, ki jih je predpisala Evropska komisija. Naš kmetijski minister je pozabil poslati eh, zahtevo za zaščito proizvajalcev mm, mandarin in jabolk, ki so prizadeti zaradi embarga. Eh, pripravil je zelo slab program eh, razvoja pro podeželja, dobil je ogromno pripomp, izgubili smo veliko milijonov, že 320 milijonov jih lahko izgubimo v naslednjem letu. Ali boste vzpostavili mehanizme kontrole držav članic pri izvajanju ukrepov, ki jih predpisuje Evropska komisija? Hvala lepa. Pan, pan Ferov, jedna minuta, bardzo proszę o przestrzeganie czasu monsieur le commissaire je souhaite dénoncer l'aveuglement dont font preuve les. Eh, hvala lepa, gospod eh, Fjanov, ampak na kratko prosim. Institucije so pravzaprav slepe, sploh komisija. Preprosto noče priznati, da zadeve ne mm, pašajo skupaj. Eh, mednarodni kontekst in skupna kmetijska politika. Tukaj bo treba začeti razmišljati drugače, kajti nič se ne stori za, uh, eh, interi, v interesu uh, kmetov. Situacija se poslabšuje, ni pa nobene zaščite za kmete. ZDA je to drugače naredila za svoje uh, kmete. Zaščite kmetov ne bomo dosegli s tem, da bomo zniževali cene kar prinaša velika tveganja. Ruski embargo je situacijo še uh, zaostril. Kar pomeni, da moramo nekako zagotoviti finančna sredstva za boj proti tej krizi. In eh, to v interesu na tisoče kmetov. Zaradi tega ustrajam pri. Zato ne smete ustrajati pri politiki, ki nas bo odpeljala v prepad. Gospod Buda, za eno minuto. Hvala lepa, gospod eh, predsednik, gospod komisar. Vem, da smo veliko govorili o mleku, ampak prihajam iz eh, regije, kjer eh, me vsi kmetje sprašujejo po teh zadevah. Cena mleka je zelo nizka in tudi se ne izboljšuje. V Nemčiji so na primer proizvodni stroški zelo visoki in so, zato so cene nekoliko drugačne. Imamo zelo velike težave pri obračunavanju eh, cen, zato me zanima, nameravate poskrbiti za to, da se bodo kmetje preusmerili z mleka spet na eh, proizvodno mesa, tako da ne bo prišlo do nekega tsunamija v mlečnem sektorju. poseł Sebastia. No, Ale jest. Pani poseł Hazekamp. Gospod Hazekamp. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod komisar, za uh, vaše komentarje. Eh, milijarde živali živi pod zelo slabimi pogoji v intenzivnih živilskih uh, obratih, ampak ničesar niste povedali o dobrobiti živali, čeprav je to zelo pomembna tema, s katero se ukvarja vaša komisija. Zanima me, kaj boste na tem področju naredili v naslednjih letih. Govorili ste tudi o poenostavitvi eh, pravil manj birokracije. Ampak eh, za nekatere vrste živali danes sploh nimamo nobenih pravil, naprimer eh, za konce. ali mogoče na tem področju nameravate kaj storiti? Eh, geproduceerd zoals bijvoorbeeld vette ganzenleven, foie gras, worden. Imamo uh, tudi druge proizvode foie gras oziroma gosjo pašteto, uh, eh, ki ima posebni status. Uh, in tudi to proizvodnja eh, te paštete je sporna, zato se sprašujem, kdaj bo dokončno prepovedana. Pani posel Šrajer. Gospa Šrajer, eh, ali pa gospod eh, predsednik, na nizozemskem ne gre toliko za cene mleka, Ampak eh, pri nas je akutna tema ptičja gripa. In zanima me, kaj boste naredili, gospod komisar, na tem področju. Na milijune evrov stane boj proti temu virusu, eh, to vpliva na številne družine. V kratkem boste prišli na nizozemsko in to vam bo državni sekretar tudi povedal. Eh, zanima me, ali nameravate sodelovati pri pripravi dobre rešitve za to, za to težavo. Pri o vprašanju ptiče gripe in eh, boja proti tej bolezni. Imamo pa tudi ogrožene nogovedo, prašiče in tudi druge vrste živali in tukaj treba razmisliti o možnosti eh, cepilnega programa. Prosim, da čim prej sprejmete eh, zaščitne ukrepe tako za ljudi, kot tudi za živali in zagotovite nadaljni obstoj sektorja herr kommissar äh, sie haben einen brief bekommen von vier personen unterschrieben von denen sie dobili ste dopis od nas äh, da uničujete zadeve preden je bil skrinik äh, opravljen mislim da boste dobili v kratkem dopise mnogih poslancev ki si bodo Eh, prizadevali za to, da se drugi stebr ohrani in odpravi samo, če bo prvi stebr dobro ohranjen. In skrbnik je pri tem zelo pomemben. Bi vam pa postavila vprašanje k čisto drugi temi. A poznate um, dokument iz nemškega Bundestaga, ki pravi, da če bi prišlo do kolizije pri označevanju živalskih proizvodov, ki se krmijo z uh, uh, gensko spremenjenimi organizmi, da to ne bi bilo eh, mogoče preprečiti. To kaže na to, kako bo TTIP plival na označevanje eh, živil. Ta dokument vam lahko pošljem, pa nam lahko potem sporočite vaše stališče. Gospod Bero. Najlepša hvala, gospod predsednik. Govorili smo že o mleku in o mlečnih kvotah. Do, vsi vemo, mm, da je cena mleka padla, perspektive so še slabše. Zato se vedno bolj približujemo tragični situaciji z leta 2009. Tudi ruski embargo je dokazal, da nas ni, nimamo nobenih sposobnosti da se borimo proti takšnim situacijam. Ukrepi, ki smo izprejeli za mlečni sektor, so bili neučinkoviti. Gospod komisar, lahko zagotovite, da boste sprejeli regulativne ukrepe za mlečni trg. Poleg tega vas vabim na Azore, na najbolj, v najbolj daljeno regijo, da si pogledate, kako deluje ta regija in da se tam pogovorimo o tej uredbi in uh, o situaciji za to regijo. Hvala. Pan posel Sravu. gospod Srao. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar, najlepša hvala, da ste prišli. Imam samo eno vprašanje, vprašanje v zvezi z mlekom. Že več kolegov je omenilo to vprašanje, vendar pa tudi povdarja, kako zelo pomembno je to vprašanje za Evropo. Gre za vprašanje povezano z, s tem, da se ne podaljša obdobje kvot za mleko. Mi politiki imamo odgovornost in to je, da izračunamo negativne posledice zaradi sprejetih ukrepov. Gospod komisar, katere mehanizme imate v mislih, da boste popravili situacije za mlečni sektor, da boste poskrbeli za popravilo negativnih posledic eh, zaradi zaprtih obratov v Evropi, ker pač nekateri obrati niso imeli druge možnosti, kot da zaprejo. Pani posel Dančila. Gospod Dančila. Domnule komisar, velen. Gospod predsednik, gospod komisar. glede na to, kako zelo nihajo cene na mlečnem, v mlečnem sektorju, je jasno, da kmetje ne zaslužijo s tem nihanjem, ampak so umestni posredniki kvot ne bo več leta 2015, zato moramo uvesti kaj drugega, zato da bomo zagotovili ravnovesje med proizvajalci in med prodajalci nadrobno. Kako se bo komisija odzvala na to? Gospod Smic. Thank you, President. I, I feel some sympathy. Najlepša hvala, gospod komisar. Gospod komisar, čestitam vam, da ste to sejo spremenili v sejo vzdržljivosti, če ne intelektualne spodbude. Rad bi pozdravil vaš trud glede ponestavitve. Poslal sem vam poročilo škotske vlade in tudi predhodnikov glede poenostavitve birokratskih bremen, zato da boste videli, kako zelo se boste mogli potruditi za to, da boste resnično lahko uvedli postopek, ki bo pripeljal k poenostavitvi. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Revega. Uh. Eh. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Pred kratkim ste obljubili, tukaj sem, gospod komisar, da ne boste postili prezvalcev na cedilu. Zanima me, kaj boste storili za to, da boste preprečili nihanje cen na mlečnem trgu, potem, ko bodo odpravljene kvote. Mogoče, če bomo vedno znova zastavili to vprašanje, bomo končno dobili odgovor naslednje vprašanje. Kmetje ne morejo prodati svojih pridelkov. Kakšne ukrepe predvidevate za to, da boste kompenzirali? Kakšne, kakšno prednost boste dali lokalni proizvodni? Tudi to je moje vprašanje. Ja. Najlepša hvala, gospod Des. Gospod komisar, Dejali ste, da v naslednjih dveh letih ne bo sankcij pri ozelenitvi. Je to v skladu z, evropskim, z evropsko zakonodajo? Dziękuję. Najlepša hvala. Besedo je dobilo 14 poslancev nikomor nismo vzeli pravice do besede. Zahvaljujem se za to, da ste se držali časa. Gospod komisar, prepričan sem, da boste kos tem vprašanjem. Najlepša hvala, gospod predsednik. Veliko vprašanj ste mi zastavili, veliko jih je bilo podobnih. Potrudil sem, da bom, se bom, da bom odgovoril na vse glede govedine. Res je, tukaj obstaja veliko nihanje cen. Če primerjamo leti 2014 z leta 2013, vidimo, da se je izvoz povečal. Pripričan sem, da lahko storimo še dosti več za našo govedino na tujih trgih, glede na to, da smo se potrudili za promocijo kmetijskih predelkov in proizvodov tudi v kontekstu sporozuma TTIP. Tudi vi ste povedali, kako zelo pomembno je sodelovanje z našimi partnerji. Seveda ne bomo žrtvovali naših standardev in da bomo poštevali še posebej občutljive proizvode, kot je govedina, zato da bomo zagotovili tržne deleže in pa tudi preživeti naših trgov. Glede mleka. Pri mleku je prišlo do korenite spremembe zaradi pravil, zaradi politike In leta 2008, tako smo se odločili, da bomo leta 2015 odpravili kvote za mleko. Glede na podnebne razmere je prišlo do pet odstotne rasti pri pridelovanju pridelovan mleka. Poprečna cena na liter mleka se vrti okrog 30 centov. Nismo še zašli v hudo krizo. Vem, da vas skrbi cena proizvodnje, vendar pa je prišlo ravno tako na. Da je prišlo do znižanja cen energije in da bo prišlo tudi do znižanja cen krme, pesticidov in tako dalje. Mogoče mi vi lahko date kaj več podatkov glede tega, kot tudi države šalice. Imamo skupno ureditev trga in seveda imamo že orodja in seveda jih bomo uporabili takoj, ko bo to treba, mogoče prej, kot smo to delali v prihodnosti. Vendar pa smo se odzvali na ruski embargo. V Napolskem je izvoz upadel za 25 odstotkov, tudi cena je upadla. Če si pogledate podatke glede mleka in polske organi so nam sporočili, da je prišlo do 72-stotnega upada pri cenah mleka. 23 odstotkov so upadle cene v Latviji, v Estoniji, ravno tako in tako smo se odzvali na potrebe držav, ki so v težki proračunski situaciji zato da jim pokažemo solidarnost eh, do mlekarjev, do mlečnih proizvajalcev. Finske proizvajalce smo prosili, da nam povedo, kako lahko pomagamo vsem mlekarjem v tej državi. Cena mleka je padla za 1,1 centa, cena ni upadla tako zelo drastično, vendar pa je ravno tako padla cena masla. Mogoče bomo tudi ta sektor morali podpreti. Veliko vprašanj ste mi zastavili glede mlečnega sektorja. Zagotovo prišlo do nihanja cen Imamo mehanizme, ki jih lahko uporabimo, vendar pa ni treba, da se prepričamo že sedaj, da je kriza že tukaj. Če tega ni treba, rešili bomo situacijo ruskega embarga glede mleka, sade in zelenjave in to storili na najboljši način. Glede sporozuma TTIP. Že večkrat sem omenil, da bom zagovarjal kmetijstvo. Sodeloval bom tudi s komisarko Malmstrovo, da bomo zagotovili čim boljši rezultat za naše kmetijstvo. Evropski kmetijski model ni predmet pogajan. Te tip ne bo pripeljal do popolne liberalizacije trgovine in kmetijstva istočasno zaščitili občutljive proizvode, kot sem že povedal. Pomembno je, da bo gospa komisarka bolj natančno definirala stališča za to pogajanje in prepričal sem, da bo to storila. Gospa Heran si je omenila tudi geografsko poreklo in lahko vam zagotovim, da imamo še vedno zaščito tudi znotraj teh pogajanj. In vse to upoštevamo, zato bomo dobili čim bolj uravnotežen rezultat. Gospa McKinnis je omenila irski program za razvoj podeželja. Pogajamo se z irskimi oblastmi in odgovorili na to pismo. zato, da imajo dostop do nove scheme za kmetijstvo, bodo morali kmeti, kmetje izpolniti določene pogoje na irskem. Prepričan sem, da bodo to lahko storili in da bodo s tem prispevali k biotski raznolikosti. In radi bi videli čim več kmetov v kakršnikoli program finančne pomoči za kmetijstvo in za okoljske programe. In še embargo za sade in zelenjave strani Rusije. Še posebej odgovarjam na vprašanje polskega poslanca. 87 odstotkov prošen je prišlo z polske za sadje in zelenjavo. In 18 odstotkov jih je potem resnično dobila pomoč. Ne vem, kaj se je zgodilo. Veliko kmetov je vmes izginilo iz prve do druge faze. Potem smo imeli še drug svežen, ko so nekateri kmetje hoteli zaprositi še enkrat. Gre za 18 tisoč ton jabolk in hrušk. 36 tisoč ton jabolk in eh, hrušk je bilo maknjenih iz trgov in smo jih potem prodali. Zastojim, seveda razumem situacijo jabolk v nekateri držav članic, še posebej na polskem. Pročili bomo vse možnosti, kako lahko pomagamo. Glede ptiče gripe in ptic. Komisija je sprejela tri ukrepe v izrednih razmerah. Uvedli smo zelo stroge veterinarske ukrepe nadzora v prizadetih državah članica, zato da preprečimo širjenje te zelo nalezljive bolezni. Zato, da bomo preprečili ptičjo gripo, so tri države članice prosile za ukrepe v svetu, zato da bi vzpostavili posebno moče nadzora in komisija, komisija je obvestila tudi druge države članice in tudi tretje države glede te situacije. Upam, da bodo ukrepi delovali. Natančno bomo spremljali to situacijo in prepričan sem, da bom četrta v nizemskem lahko kaj več poročal o tem. Nizozemska je bila še posebej prizadeta zaradi izbruha ptiče gripe. Glede mlečnih kvot na Azorih in odprave mlečnih kvot na splošno. To vprašanje se je pojavilo kar nekajkrat. Ne moremo se kar vmes premisliti in spremeniti pravil. Leta 2008 smo ta pravila sprejeli in večina držav članic je že upoštevala ta pravila. Države članice se začnejo prilagajati na to odpravo, zato da kupijo več krav, da se pripravijo na večjo proizvodnjo, da bodo v severni Evropi upoštevali tudi podnebne spremembe, podnebne razmere, da bodo lahko prizvedli več mleka in kmetje so se odločili, da bodo še naprej proizvali mleko. In 31. marca bomo odpravili kvote. Kmetje morajo sami ukrepati tako kot države članice. Še posebej obstaja veliko skrbi zaradi posledic na Azorih. Sam bom revidiral program, zato da pogledamo, kako lahko rešimo ta problem, ki ste ga omenili glede Azorov. Imate posebne razmere, to sem razumel, vendar pa bomo kvote nasplošno odpravili, kot smo še povedali. Mogoče lahko tukaj koristimo program in sklad za razvoj podeželja, za regije in države, ki so še posebej prizadete. Omenili smo schemo delitev mleka v šolah. Program še ni zaključen, delovni program in načrt še ni zaključen za leto 2015. In tako, kot smo se dogovorili v kolegijo komisarjev, si bomo zastavili prioritete, videli bomo, če bo mleko še vedno eh, del te scheme. Mislim, da scheme ne bomo razširili in da vliv ne bomo vključili, zelo omejen proračun imamo. Kot smo že omenili, želimo zaščititi te programe. ni prav, da kmetje pokrijejo razlike zaradi volatilnosti cen in trga. Zelo tesno sodelujem s komisarko za proračun, zato da bomo še imeli na voljo 433 milijonov evrov za to schemo, zato da kompenziramo nihanje cen na trgu. Kajti do tega nihanja prihaja zaradi kmetijskih razlogov, ne zaradi političnih razlogov. Mislim, da smo že dosegli napredek v okviru proračuna. In prepričan sem, da bo tudi svet to upošteval pri sprejmanju sklepov. Glede posodobitvi programa za razvoj podeželja. Junija smo zaključili pogajanja glede večletnega finančnega okvira in zaradi tega je prišlo do zamude pri izvajanju. Vendar pa, kot sem že povedal, to ne bo prizadelo držav članic na enak način. Pripričan sem, da bomo od januarja do maja sprejeli veliko programov. Nacionalni okvir bo ravno tako sprejet, pa imamo še regionalno razsežnost. Mi imamo veliko področji za razvoj podeželja, Francija, ki je velika država, bo seveda imela veliko različnih programov. Potem, ko bomo dobili objavo nacionalnih okvirov, bomo lahko dobili prve povratne organizacije v komisiji. Če imamo veliko držav, še imamo več različnih programov, v večini držav pa boste imeli samo en tak program za razvoj podeželja in upam, da jo bomo sprejeli do konca maja 2015. Podnebne spremembe in tragedija gozdov v Evropi. Delo še poteka in. V komisiji smo že pripravili osnutek strategije za gozdarstvo. Pričakujemo pa vaš prispevek, preden ga zaključimo. Seveda so podnebne spremembe zelo pomembna zadeva, to smo že v svežnju za podnebne spremembe tudi upoštevali. In zato bomo poskrbeli za to, da bo kmetijstvo prispevalo k zmanjšanju emisij, vendar pa moramo istočasno zagotoviti tudi, da bomo to uravnovesili tudi z varno oskrbo s hrano. ne morem si kaj, da ne bi odgovoril mojemu dobremu prijatelju, Kartiju. Res je, da potrebujemo načrt za poenostavitev. Pri, torej, pričakujemo od vas eh, predloge, kot tudi, da uporabite vaše izkušnje glede uporabnikov in upravičencev. uporabimo tudi zdravo pamet, da bomo lahko izboljšali sistem, ki ga imamo. Gospod predsednik, zaključek glede sankcij, glede ozelenitve. Računsko sodišče zelo dobro pozna naša stališča. Politiko je treba izvajati, vendar pa, če se politike ne izvaja pravilno, bomo seveda. To boste bili tudi pri plačilih. Pri plačilih. če bomo videli nepravilnosti, ne bomo uvedli sankcij v naslednjih dveh letih. In računsko sodišče to dobro ve. Razumijeme, razumijeme, želimo zabi v šest. Hvala lepa. Razumem, da niste mogli odgovoriti podrobno na vsa vprašanja. Gospod komisar. Očitno je, da boste sprejeli nekaj zelo pogumnih odločitev glede mleka, embarga, tipa, zelenitve. Dali ste nam otis, da ste karizmatičen komisar. V vas vlagamo veliko upanja. Želim vam vse najboljše in veliko uspeha za naslednje leto. Želim vam tudi vesel božič, srečno novo leto. Novo leto bo polno izzivov. Računam pa na odlično sodelovanje in na sodelovanje z generalnim direktoratom Agri. Vidim, da je tukaj tudi predsednik Ope Kožeka. Želim tudi vam veliko uspeha. Najlepša hvala še enkrat, gospod komisar. Pred nami je težka pot, vendar pa sem prepričan, da je pred nami pet let uspeha. Če ni več vprašanj, potem. Lahko znam, da smo sprejeli odločitve koordinatorjev. Jutri ni seje odbora. Želim vam srečno novo leto, vesel božič, sedaj pa. vas vabim na kozarček. Zahvaljujem se tudi tolmačem. Hvala lepa in vse lepo vam želim.